Kolegice in kolegi, pozdravljeni. Predlagam, da sprejmemo dnevni red. Niče ne ogovarja. Hvala. Dnevni red je sprejet. Z nami je predsednik ECB, Marija Dragi. Imeli bomo četrti monetarni dialog letošnjega leta. Prejšnji dialog je potekal 26. septembra, kakor veste. Prejšnji teden pa smo imeli tudi razpravo mm, na plenarni seji z predsednikom Dragijem. Parlament pa je z veliko večino sprejel poročilo o letnem poročilu Evropske centralne banke, podpiramo monetarno politiko ECB in seveda ugotavljamo, da so ukrepi v skladu z mandatom ohranjanja stabilnosti cen in tem, da se zaščiti evroobmočje pred tveganjem za deflacijo, obenem pa seveda resolucija povdarja tudi, da je treba monetarno politiko podpreti z odločnimi ukrepi na drugih političnih področjih, naprimer strukturne reforme, ki so socialno uravnotežene in tudi širše fiskalne politike so potrebne. ECB je ohranil mnenje v zvezi z monetarnim stališčem od zadnjega monetarnega dialoga. Podpira se zagon evropskega gospodarstva in pričakuje se, da se bo gospodarstvo še naprej razvijalo. 20. oktobra je na svetu predsednik Dragi povedal, da bodo nakupi 80 milijard na mesec potekali do marca ali še dlje, če bo potrebno. Zato se pričakuje, da bodo 8. decembra sprejete odločitve na upravnem svetu, zato da bi določili, kaj se bo zgodilo s tem programom nakupa obveznic po marcu 2017 v skladu z makroekonomskimi projekcijami. Predsednik Dragi bo predstavil perspektivo ECB v zvezi z ekonomskimi in monetarnimi razvoji dogodkov. Govoril bo tudi o dveh temah, ki so jih izbrali koordinatorji odbora Ekon. Govorili bomo o učinkih negativnih obrestnih mer na dobičkonosnost bank in tudi nekonvencionalne politike v evroobmočju. Dobili smo tudi nekaj prispevkov akademikov na to temo. Predsednik Dragi pa se bo posvetil ekonomskim in finančnim posledicam Brexita. Zanimive teme nas čakajo, imamo veliko pričakovanj. Predsednik Dragi, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa. Hvala, gospod eh, predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci v odboru Ekon, gospe in gospodje, vesel sem, da sem spet v Evropskem parlamentu samo en teden potem, ko je potekala razprava na plenarni seji v zvezi z dejavnostmi ECB leta 2015. To bo moj zadnji obisk letos. Zato mislim, da je to dobra priložnost, da vsi pogledamo, kakšni izzivi nas bodo čakali v prihodnosti. Leta 2016 se je gospodarstvo evroobmočja izkazalo kot krepko. Ne glede na to, da so se pojavljale negotovosti na ekonomskem in političnem odru. Inflacija se počasi viša in monetarni stimulus ECB-a je prav gotovo prispeval k okrevanju gospodarstva. V svojem govoru bom danes najprej omenil izzive, ki nas čakajo na globalni ravni in na ravni evroobmočja. Potem pa bom na zahtevo tega odbora govoril tudi o učinku Brexita ki še vedno ni jasen, in govorimo tudi, kako bo to vplivalo na skupni trg. Globalno gospodarstvo naj bi se še naprej počasi pobiralo, čeprav bo rast počasnejša kot pred krizo. Sicer je globalno gospodarstvo trdno, ampak še vedno se sooča z političnimi in ekonomskimi negotovostmi. V tem kontekstu je eden od rezultatov letnih srečanj Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada v letu 2016 ta, da monetarna politika ne more odločati o vsem, ne more spodbuditi vzdržne in uravnotežene rasti sama po sebi. Če želimo izboljšati učinkovitost monetarne politike, potrebujemo tudi fiskalne in strukturne politike, ki krepijo rast in poskrbijo, da je rast bolj vključujoča. Gospodarstvo evroobmočja se še naprej širi in to zmerno, a stalno. Ne glede na to, da negotovosti na ekonomski in politični ravni seveda vplivajo negativno. Ta postopen trend na vzgor naj bi se nadaljeval tudi zaradi naših ukrepov na področju monetarne politike. Naše Zelo nizke obrestne mere pomenijo, da imamo zelo ugodne pogoje posojanja, kar zadeva ciljno usmerjanje dolgoročne operacije refinanciranja in tudi nakupi sredstev še naprej pomenijo, da so stroški posojanja nizki. Podjetja imajo ugodne pogoje, če si želijo dobiti posojila od bank ali če banke izdajajo nove obveznice. Tudi manjša podjetja imajo prednosti, tako zaradi nižjih stroškov izposojanja od bank, kot tudi zaradi večje zmogljivosti bank, da odobrijo posojila. Večja podjetja pa se vedno bolj obračajo na finančne trge po finančna sredstva. Ti pogoji seveda podpirajo višjo potrošnjo in naložbe. To se odraža tudi s tem, da se posojila gospodinstvom in podjetjem večajo. Vendar monetarna politika in ukrepe monetarne politike v euroobmočju bi lahko bili še bolj učinkoviti, če bi jih podprli z odločnimi ukrepi. Pačni sektor ima že zgodovinske težave, prav tako se produktivnost viša le počasi in strukturne reforme nazadujejo. To so stvari, ki jih moramo čim prej urediti. Tako bi lahko prej zaprli to vrzel na področju doseganja rezultatov. S tem bi povečali potencijal za rast in tudi znižali stopnjo brezposobnosti. Zavedam se, da so naši politiki zdaj pozornost namenili drugam. Takoj po finančni krizi se je je največ pozornosti namenjalo zaključovanju ekonomske in monetarne unije. To je bilo tudi v spredju evropske razprave. Od takrat so se okoliščine spremenile. Danes se Evropa bolj poveča, v, posveča varnosti. Oba projekta zahtevata, da je Evropa združena, da ravna v slogi. Vendar, Ne smemo pozabiti, da se bo Evropa lažje zaščitila, če bo imela trdno in odporno gospodarstvo. Zato bo morala ekonomska in monetarna unija premustiti ranljivosti, ki izhajajo iz dejstva, da je še vedno nedokončana. Pomembna lekcija, ki se jo lahko naučimo iz krize, je, da napol zgrajena hiša nikoli ni stabilna, ampak je krhka. Zato moramo doseči napredek na vseh področjih opredeljenih v poročilu petih predsednikov. Ta odbor ima zelo pomembno vlogo pri zagotavljanju večje odpornosti finančnega sektorja v Evropski uniji in pri tem, da zaključimo bančno unijo. Zato potrebujemo napredek pri trenutnih zakonodajnih dosjejih. Evropski parlament je bo imel tudi vodilno vlogo v kontekstu predlagane revizije zakonodajnih stebrov enotnega pravilnika, kar zadeva direktivo o sanaciji in reševanju bank, uredbo o kapitalskih zahtevah in direktivo o kapitalskih zahtevah. Zdaj pa posledice Brexita. Prosili me, ste me, da vam spregovorim o tej temi. Tako za evroobmoče, kot tudi za Združeno kraljestvo je skupni trg ključnega pomena, ki prinaša veliko prednosti. Združevanje evropskih gospodarstv je Evropski uniji omogočilo, da ravna bolj učinkovito in da seveda zadosti povpraševanju. Sektori, kot so finančne storitve, imajo veliko prednosti od med seboj povezanega evropskega trga. To je za njih ključ do uspeha. Enotni trg tudi omogoča podjetjem, da izkoristijo prednosti različnih lokacij po Evropski uniji, kajti to je del evropskih povezav. Svoboda gibanja ljudi pomeni, da lahko vsak išče delo tam, kjer je več ekonomske dejavnosti. Ekonomski grozdi pa imajo prednost od tega, da lahko zaposlijo delovce z vse Evropske unije. Združeno kraljestvo je imelo veliko prednosti zaradi močnih ekonomskih in finančnih povezav v okviru skupnega trga več kot 40 odstotkov tuje dodane vrednosti v izvozu Združenega kraljestva prihaja iz Evropske unije. V skupnem trgu je Združeno kraljestvo zelo pomembno vozlišče za bančne dejavnosti. In enotni potni list pomeni tudi, da lahko banke iz Združenega kraljestva poslujejo v Evropski uniji, ne da bi bilo treba ustanoviti hčerinske družbe v drugih državah članicah in tako naprej. To seveda pomeni veliko prihranka, kar zadeva kapital in likvidnost. Če na dolgi rok pride do tega, da bi se pojavilo večje tveganje za manj odprto gospodarstvo Združenega kraljestva v smislu trgovina, migracij in tujih neposrednih naložb, potem bi to imelo negativen učinek na inovacije in na konkurenco. To pa bi pomenilo nižjo produktivnost in tudi slabše rezultate. To bi seveda najprej obremenilo gospodarstvo Združenega kraljestva. Oni bi seveda potem najvredneje povzročili tudi negativni učinek preliva na evroobmočje. Učinek pa bi bil odvisen od povezav, ki jih imajo države članice z Združenim kraljestvom. Zaenkrat se evroobmočje dobro upira negativnim posledicam referenduma, odpornost pa nam vliva zaupanje tudi zato, ker so se centralni bankiri in nadzorniki dobro na to pripravili na obeh straneh kanala. Rezultat tega glasovanja je pripeljal do tega, da so se ljudje bali tveganja in zaradi tega so borze padle, ampak v prihodnih tednih so se potem cene spet vrnile na običajno raven. The Purchasing Managers Index in Economic Sentiment Indicator sta oba padla v avgustu, pobrala pa sta se septembra in oktobra. V Združenem kraljestvu je gospodarska dejavnost prav tako ostala precej odporna zaradi robustne rasti na področju potrošnje. Po drugi strani pa je negotovost negativno vplivala na naložbe in na britanski fund. Splošno se pričakuje, da se bo gospodarska dejavnost v Združenem kraljestvu upočasnila. Težko je natančno napovedati, kakšne bodo gospodarske posledice umika Združenega kraljestva iz Evropske unije. To bo predvsem odvisno od časa, od napredka in tudi seveda od končnega rezultata pogajanj. Zato je zelo pomembno, da da bo postopek pogajanj jasen in da bomo čim prej vedeli, kakšno je stanje, zato da se zmanjša negotovost. Vendar nekaj želim povedati povsem jasno. Referendum v Združenem kraljestvu je povzročil negotovost, kar zadeva udeležbo te države v skupnem trgu. Ampak skupni trg ne more narediti koraka nazaj ključnega pomena je, da se ohrani integriteta in enotnost pravil, pa tudi njihovo izvrševanje. To pomeni, da ne moremo narediti korakov nazaj na področju regulatornega, nadzornega in drugih okvirov za banke in infrastrukturo finančnega trga. Od leta 2008 smo to močno okrepili. Mislim, da je ključnega pomena, da še naprej okrepimo skupni trg. Na področju finančnih storitev smo dosegli veliko napredka. Skupni trg za finančne storitve zdaj podpira enotni pravilnik za banke in podpirajo ga tudi skupne nadzorne institucije. V evromočju smo šli še naprej za bančno unijo. Kakor sem rekel, nismo še na koncu tega procesa. Naprimer, finančna integracija s pomočjo zaključene unije kapitalskih trgov bi lahko diverzificirala vire financa za evropska podjetja. S tem, ko bi spodbujali delitev tveganja na zasebne ravni, bi lahko prispevali tudi k bolj odpornemu evropskemu gospodarstvu. Če sklenem, lepo je videti, da zadnje ankete kažejo, da se podpora za evropske integracije povečuje, odkar je znan rezultat referenduma v Združenem kraljestvu. To je v nasprotju s pričakovanji mnogih. Po drugi strani pa se lahko marsikaj naučimo. Glavno, glavni nauk je, da mora Evropska unija dosegati rezultate z vidika državljanov, če naj spet zagotovi zaupanje v evropski projekt. Prav tako je treba rešiti občutke pomankanja varnosti, vključno z gospodarsko negotovostjo. Evropski projekt potrebuje močne gospodarske temelje. Za evroobmočje to pomeni, da moramo ukrepiti oživitev gospodarstva, ohraniti moramo finančno stabilnost in rešiti moramo pomankljivosti ekonomske in monetarne unije. Hvala lepa, zdaj pa se že veselim naše razprave. Hvala. Hvala lepa, predsednik Dragi. Zdaj pa čas za vprašanja. Najprej gospod Balc, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani gospod Dragi, hvala lepa, da ste spet tukaj. Septembra smo imeli zadnji dialog in takrat sem se posvečal posledicam Brexita. Zanimalo me je, kaj menite, kakšni bodo dolgoročni učinki na gospodarski ravni. Verjetno se strinjate, da je še vedno glavna negotovost. Zdaj nas čaka ustavni referendum v Italiji, to bo v nedeljo. Premijer Renci je rezultat referenduma tesno povezal z svojo usodo v vlogi premijeja. Italijanski bančni sistem je v nelagodnem položaju, če lahko tako rečem. Zato bomo ta referendum spremljali ne samo politiki, ampak tudi ekonomisti in finančniki. Danes Financial Times piše prav o tem, naprimer. Zanima me, ali vas skrbi potencijalni učinek na stabilnost italijanskega bančnega sistema, če bi referendum padel. In še nekaj, V zadnjih tednih se veliko govori o Donaldu Trumpu. On je zmagal na ameriških predsedniških volitvah. To je še en vir negotovosti in tudi nepredvidljivosti. Zanima me, kako bo po vašem mnenju to vplivalo na mednarodno trgovino in kako bo to vplivalo na stabilnost Evropske unije. Zanima me, ali se, se strinjate s tem, da so to viri negotovosti in če se strinjate, me zanima, kakšen vpliv bo to imelo na evropsko gospodarstvo. Hvala. Hvala lepa. Če si pogledamo zadnje dogodke po svetu, lahko vidimo, da je geopolitična situacija vir negotovosti. Ampak Vzorec zaenkrat je naslednji. V prvih trenutkih, na zelo kratek rok, pride do velikih odzivov, potem pa se zdi, da se odzivi pomirijo. Moj sklep je, da so trgi bolj odporni, kot bi pričakovali pred nekaj časa leti in tudi finančni posredniki so močnejši, kot eh, so bili pred nekaj leti. Takrat so cene zelo nihale. Ali to pomeni, da vemo, kaj se bo zgodilo na srednji rok? Ne. Ampak te spremembe so res temeljite in to bo vplivalo na realnost, ne samo v prihodnih mesecih, ampak tudi v prihodnih letih. V tem trenutku je težko oceniti, kakšen bo njihov učinek. Ampak določene ukrepe je treba izvesti, ne glede na to, kaj se dogaja drugod po svetu. Mislim, da moramo še naprej spodbujati okrevanje gospodarstva, zato da bo okrevanje trdno. Trg dela se izboljšuje, pomagati mu moramo, ustvarjati moramo nova delovna mesta. V zadnjih dveh letih smo oblikovali več milijonov novih delovnih mest in na tem moramo nadaljevati. Nadaljevati moramo tudi z delom na skupnem trgu, še naprej moramo krepiti temelje unije. Ohraniti moramo tudi finančno stabilnost. Dosegli smo zelo veliko napredka na tej fronti. Ne želimo si zdaj, da bi vse skupaj propadlo. Ne želimo si, da bi nazadovali. Ne smemo pozabiti, kakšna je bila lekcija finančne krize. finančna pravila so bila takrat v veljavi, ampak zaradi tega, ker smo jih neprestalno spreminjali, se je tudi pojavila finančna kriza. Tega ne smemo ponoviti. Močna rast, skupni trg in ohranjanje finančne stabilnosti. To so trije ključni elementi. Nadaljevati moramo po tej poti, izboljšati pa moramo seveda tudi trg dela. Hvala, prvo, brez. Hvala lepa, gospod Dragi. Na vas sem naslovila vprašanje v pisni obliki in sicer v zvezi z združitijo London Stock Exchange in Deutsche Börse. Mislim, da bi tudi Evropska centralna banka izrekla svoje mnenje v zvezi z združitijo teh dveh bors. Še posebno pozornost bi morali torej posvetiti mojemu vprašanju. Kar pa zadeva tematike, ki smo jih obravnavali prejšnji teden na plenarnem zasedanju, kolega Burkhard Balc je ravno kar še enkrat omenil to, o čemer smo govorili, naprimer, kakšen bo vpliv izvolitve Donalda Trumpa, zlasti, ko gre za monetarno in gospodarsko politiko. Prejšnji teden ste odgovorili, da je težko naprej predvideti oziroma a priori, določiti, kakšen bo vpliv te izvolitve, kako bo vse skupaj vplivalo na morebiten dvig obrestnih mer v ZDA. Vseeno pa, ko smo obiskali Washington na letno konferenco, smo šli generalne skupščine, je bilo pravzaprav šokantno, da so se skoraj da vse države v osponu pravzaprav z veliko mero zaskrbljenosti dotikali tega vprašanja, kaj se bo zgodilo, če se bodo obresne mere dvignile, kakšne posledice bo to imelo. Zdi se mi, da se tudi Evropa nahaja v podobnem položaju kot te države. Trenutno gospodarsko stanje v Evropi še ni dovolj stabilno, tako da bi tudi pri nas lahko vse skupaj povzročilo dvig obrestnih mer. Zato imam dvojno vprašanje. Kako vi analizirate morebiten vpliv na realno gospodarstvo in na monetarno politiko v Evropi, če se bodo obrestne mere v ZDA res dvignile? In kot drugo, ali ste po izvolitvi Donalda Trumpa že imeli priložnost, da se pogovorite z vašim sogovornikom, gospodom Bernankejem, zlasti, ko gre za regulacijo finančnih trgov? Se opravičujem, sem se zmotila. Vaša kolegica na drugi strani Atlantika je gospa Jelen. Ali ste se pogovarjali morda o tem, v katero smer bo šla ameriška zakonodaja, predvsem ali se bo res pod vprašaj postavil Dodd-Frank Act? Hvala. Well, uh... Hvala. Vedeti je treba, da je gospodarstvo v ZDA na drugi stopni kot v Evropi. Oni so mnogo dlje, kar zadeva ukrevanje, kot mi. Zdaj bo treba videti, kakšna bo politika nove administracije. Potem bomo lahko ocenili učinke na obrestne mere. Seveda pa ne gre samo za obresne mere, gre tudi v splošnem za pogoje financiranja, gre za obresne mere, menjalni tečaj in druge tečaje ter cene obveznic in delnic. Zato bomo še videli, kaj se bo zgodilo. Decembra bomo imeli zasedanje na katerem bomo govorili o politiki in govorili bomo o možnostih, ki bi nadzornemu svetu omogočile, da ostane neodvisen, zato da bodo lahko zagotovili konvergenco inflacije na stopnju blizu, pa vendar pod 2 odstotka na srednji rok. Vaše drugo vprašanje? Ne ne, nisem še imel priložnosti govoriti z predsednico FEDA, gospod Jelen. Ampak mislim, da bova kmalo lahko govorila o tem in videli bomo, kakšno je stališče nove administracije, kar zadeva regularivo. Več zaseden bomo imeli v okviru bazilskega odbora in tudi v okviru GEOS-a v prihodnih mesecih tam bomo videli, kakšno je novo stališče glede regulative v novi ameriški administraciji. Hvala. Bernd Luke. Hvala lepa, gospod Dragi, govoril bom nemško. Pozdravljeni. Za vas imam vprašanje. A že imate slušalke? Vprašanje v zvezi z nakupnim programom podjetniškega sektorja, to je CPP, od junija 2016 se to izvaja. ECB je napovedala, da bodo na voljo podatki o tem nakupnem programu in sicer, da bodo tedensko na voljo popisi vrednostnih papirjev, ki jih imajo v lasti te centralne banke, ki jih je šest. No, na spletnih straneh teh centralnih bank sicer so podatki o aktualnih stanjih, ampak podatki iz prejšnjih tednov pa se prepisujejo. Nemška zvezdna banka ni želela odgovoriti na to, ali nam bodo posredovali stanja prejšnjih tednov. Sam sem evropski poslanec, in poskusil sem dobiti te zgodovinske podatke o stanjih od Nemške banke, pa tudi od petih drugih nacionalnih bank. Prostalih pet bank je podatke dalo na voljo, Nemška zvezdna banka pa ne. Zanima pa me, ali lahko vi poveste, zakaj Nemška zvezdna banka ne želi dati podatkov na voljo, ki so bili nekoč javni, potem pa jih prepiše. In zanima me, ali vsi boste prizadevali za to, da bodo vse banke morale spoštovati enake standarde, kar zadeva preglednosti. Torej, da bo Zvezdna Nemška banka morala dati na voljo podatke državljanom, ki jih to zanima. Hvala lepa. Samo še nekaj v zvezi z obvezniškim programom za podjetja. Danes smo dobili podatke, ki kažejo, da so posojila na isti ravni kot sredi leta 2011. Trend je torej navzgor. Ravni so še vedno zmerne, ampak se povečujejo in počasi bodo prišle na raven izpred petih let. Glede vašega drugega vprašanja, ne vem, pisno vam bom odgovoril, pogledal bom, kaj se tukaj dogaja, poskrbel pa bom, da bodo zadeve razjasnjene. Dobro, če lahko še kaj vprašam. Se strinjate načeloma z menoj, da morajo vse udeležene nacionalne banke spoštovati enak, enake standarde preglednosti do svojih državljanov? Tudi Zvezdna nemška banka bi torej morala spoštovati enako stopnjo preglednosti kot eh, druge banke. Sveda, načeloma se strinjam, ampak pogledati se moram, zakaj teh podatkov ne želijo objaviti in pisno vam bom posredoval celovit odgovor. Hvala lepa, to bo pa res lepo. Seveda, hvala, Silvi Gular. Buongiorno, presidenti. Bonjour. Je vais parler en français. Lepo pozdravljeni, predsednik, bom govorila francosko. Brexit in izvolitev Donalda Trumpa v ZDA, pa tudi vsi neobravnavani dosjeji v kontekstu upravljanja v evroobmočju, se mi zdi, da kažejo na isto vprašanje, kakšna je suverenost, kolektivna skupna suverenost tega območja, v kateri je uveljavi skupna valuta ali instrumenti, ki jih uporabljamo za nadzor na trgu, lahko ogrozijo stabilnost, pa tudi profitabilnost naših bank. No, vse zadnje je strateško gledano samostojni bančni sektor zelo pomemben tudi za evroobmočje. Dve konkretni vprašanji ali Evropska centralna banka dela na teh vprašanjih, če ja, bi lahko imeli bolj poglobljen dialog z vašimi ekipami. Sprašujem vas, če imamo kakšno strategijo s tem v zvezi. Vem, da ECB pogosto ponuja tehnične informacije, zauzema tehnični pristop, kar cenimo, ampak vseeno me zanima, če imate morda tudi kakšen bolj strateški pristop. Slejko prej bi bilo verjetno smiselno tudi Evropski svet opozoriti na ta vprašanja. Na vse zadnje so vode vlad in držav iz različnih držav tisti, ki ne znajo razmišljati kolektivno. Se vam ne zdi, da bi jih morali opozoriti na to vrstne izzive? Tudi sami ste omenili, da je trenutni svetovni kontekst precej turbulenten. Hvala. Uh, Hvala lepa. V prihodnih mesecih in v pogajanjih o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije, se bo prav gotovo govorilo o suverenosti, kar zadeva okvira za plačile, infrastrukturo, kliringa in tako naprej. Videti pa bo treba, kako bi vse skupaj lahko zastavili. Ampak nekaj mora biti jasno. Imamo politiko za plačilne sisteme, glede lokacije, ne pa za tisto drugo, kar ste omenili. Direktiva Emir tega pač ne daje ECB-ju trenutno. To ni posledica Brexita. Če želimo to spremeniti, potem morate to storiti vi, zakonodajalci. Spremenite lahko direktivo, lahko pa spremenite tudi statut ECB-ja. Ampak bolj splošno, seveda prav imate, glede soverenosti bo treba govoriti o več vprašanjih. Mislim pa, da je to bolj splošno vprašanje. Če želimo razrešiti ranljiva področja ekonomske in monetarne unije, bomo morali o tem prav gotovo govoriti. Torej, do kolikšne mere se lahko države odzovejo na potrebe državljanov Združiti je treba vire in si delite, deliti suverenost na tistih področjih, kjer je to potrebno, lahko pa seveda gredo po svoje. Odgovor je čisto preprost. Bolj nadnacionalen kot je problem, bolj učinkovit je odgovor, da stopimo skupaj. To je praktična in pragmatična perspektiva. Naši ustanovni očetje so spoštovali to načelo ob eh, ustanovitvi Evropske unije. Hvala. Marisa Matijas. Hvala, Marisa Matijas. Hvala za besedo. Gospod Dragi, veliko ste govorili o brexitu in o možnih posledicah za evroobmočje ne samo za evroomočje, temveč za celotno Evropsko unijo. In ob tej priložnosti bi vam rada neposredno zastavila vprašanje. Kajti mislim, da ne moramo preprosto obravnavljati to vrstnih vprašanj ločeno, treba je pogledati širšo sliko. V preteklih mesecih je bilo kar nekaj špekulacij glede tega, ali se bo program kvantitativnega sproščanja nadaljeval tudi po marcu. To je ena redkih evropskih politik, ki spodbuja gospodarstvo. Vemo pa, da pozitivni učinki tega programa so postavljeni pod vprašaj zaradi procikličnih eh, politik in politik vrčevanja. programi kvantitativnega lajšanja pa so unesli nov zagon, naprimer za Portugalsko. Gre torej za pomembno sporočilo, sporočilo o stabilnosti. Težava pa je v tem, da če ne poveste jasno, kaj nameravate storiti, potem to na trge unaša negotovost. In potem se lahko uresničijo tudi najhujši scenariji. Tako da me zanima, gospod Dragi, kakšno je stališče Evropske centralne banke. O prejšnjih priložnostih ste dejali, da se bo ta program nadaljeval, dokler ne bomo videli zmanjšanja inflacije in eh, gospodarskega okrevanja. Pa do nobenega od teh dveh rezultatov ni prišlo. Tako da me zanima, zakaj ste že sedaj navedali nadaljevanje programa kvantitativnega lajšanja po marcu. Za obrobna gospodarstva je to zelo pomemben učinek namreč. Uh, uh, Naj v odgovor na vaše vprašanje samo ponovno ponovim, da je naše srečanje glede spremljanja politik decembra namenjeno temu, da ocenimo različne možnosti, ki bodo upravnemu odboru omogočile gospodarske prilagoditve, ki so potrebne za to, da zagotovimo trajnostno približevanje inflacije ravnem, ki so pod ali blizu dvema odstotkoma na srednjeročni ravni. Tako da bo treba še počakati. Um Hvala ampak to pomeni, da je pred nami še več nejasnosti. Thank you. No, I think I, I, I've said that. Okay. You, please, you have time if you, if you wish. No, no. Izvolite, imate še dovolj časa, če se želite še enkrat odzvati. Ne, ne, predsedujoči, nisem se želela še enkrat odzvati. Ampak mislim, da je ta izjav zelo kontradiktorna. Omenili ste dva pogoja. In ta dva pogoja bi privedla do tega, da se preneha z izvajanjem programa, pa nobeden od teh dveh predpogojev ni izpolnjen, tako da ne razumem, zakaj ne morete preprosto podati jasne izjave, zakaj še naprej vzpostavljate negotovost. No, na zadeve ne gledava enako. Tu gre za odločitev nadzornega odbora, ki bo sprejeta decembra. Tako da, če ste prisluhnili temu, kar sem rekel prej, če želite, lahko ponovim, kar sem povedal. Ampak na srečanju za spremljanje politik decembra bomo ocenili različne možnosti, ki bi nadzornemu svetu omogočile, da spremlja prilagoditve, ki so potrebne za to, da zagotovimo trajnostno približevanje ravni inflacije ravnem, ki so blizu ali pa znašajo dva odstotka na srednjeročni ravni. Ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Ampak na politično vprašanje ste odgovorili v zelo birokratskem duhu. Ampak dobro, hvala. Um, Dobro, bomo videli, kako bo, gospod Kejto. Najlepša hvala. Naj povem, da sem poslanka zelenih iz Združenega kraljestva in sem bila vedno proti temu, da bi Združeno kraljestvo priprosila Evropski uniji zaradi političnih razlogov, ker sem bila zaskrbljena, ker se mi je zdelo, da ni dovolj politične osnove za zagotovitev političnih dogovorov med posameznimi državami članicami in zato, da bi vzpostavili enotno valuto. Trenutno predsedstvo pa mi je dajo misliti. Kot večina Britancev sem bila vedno privržena britanskemu funtu in eh, zdi se mi, da je treba o tem razpravljati. Odločitev, da zapustimo Evropsko unijo, pomeni tudi, da odstopimo od enotnega trga, kar pa je zmanjšalo oziroma ošibilo našo funt in tudi kapitalske rezerve v funtih. Tako da, ko gre za stabilnost evra, čeprav bo lahko. Prišlo, bo lahko prišlo do težav, ker bo eden izmed pomembnih finančnih eh, centrov izstopil iz Evropske unije. Bojim se, da je treba razmisliti tudi o političnih eh, vidikih tega, ker raz, sicer razumem, da vaš mandat ne pokriva političnih vprašanj ampak specifično me zanima, ali bo prišlo do nevarnosti za izgubo delovnih mest v londonskem sitiju in kako bo z sistemom poravnal. Če želimo, da bo evro uspešen, je treba zagotoviti zaupanje državljanov v valuto in zanima me, kakšno je vaše stališče glede tega. Kako bi lahko kot politiki bolje izpostavljali ta argument, predvsem, ko gre za m, mm, pojav skrajnih desničarskih stran, ki ne ogrožajo samo enotne valute, temveč celotno Evropsko unijo. In kakšno je vaše mnenje glede vpliva m, mm, funta m, mm, na britansko gospodarstvo? Ali se strinjati z ostenami, da bi morali biti rezerve še vedno v funtih? In kakšni bodo praktični, praktične posledice za finančne centre v Združenem kraljestvu, če bo prišlo do izstopa? many, uh, ja, veliko zanimivih stvari ste me vprašali, so pa to zelo zapletena vprašanja. Tako kot ste dejali tudi sami, morda sam nisem najboljši naslovnik za takšno vprašanje. Kaj ti ta vprašanja so res nekoliko izven okvira mojega mandata. Ampak glede številnih vprašanj, ki ste jih zastavili, lahko povem, da je odgovor en sam ne vemo. Ne vemo pa zato, ker bo treba še počakati, da vidimo, kako bodo na koncu potekala pogajanja in kako dolgo bodo pogajanja trajala. Jasno je, da dlje kot bodo pogajanja trajala, več bo negotovosti. no, če se nekoliko odmaknem, smo videli, da je londonski City razpolago z največjo ekonomijo obsega na, v bančnem sektorju. Samo še New York se lahko primerja z londonskim Cityjem v tem pogledu. Kako se bodo tu zadeve spremenile? Ne vemo. Ali bo ta struktura pa ustvarjena kje drugje? Ne vemo. Kako bo z znatnimi koristimi, ki jih prinesejo takšne ekonomije obsega za Evropsko unijo, za Združeno kraljestvo? Ali bodo te koristi zagotovljene kje drugje? Bo morda prišlo do migracije v ZDA? Ne vemo. Vsa ta vprašanja preučujemo. In naj omenim, da iščemo tudi koncept pri vladi Združenega kraljestva. Nek koncept, pri katerem bi vlada izmenjevala svoje poglede in načrte z lastnimi državljani. Koncept, pri katerem bi najprej prevedrila, kakšno je njihovo stališče, preden poda svoje mnenje. Hvala. Eh, Marko Vali. Hvala, Marko Vali. Je predsednik. Hvala lepa. Predsednik, zastavimo vprašanje v italijanščini. Poleg referenduma v Italiji se danes veliko govori tudi o volitvah v Avstriji četrtega. Verjetno ste slišali tudi razpravo v zvezi z eh, temi vprašanji. Kandidat Partito del Libertà je izrazil svoje mnenje s tem v zvezi, napovedujemo mu velik delež glasov, on pravi, da bi morala Evropa še naprej hoditi po tej poti centralizacije poti. V Avstriji voljo predsednika in verjetno bodo morali upraviti tudi referendum v zvezi s tem, ali naj sploh še ostanejo v Evropski uniji ali ne. Več kot 50 odstotkov glasov mu napovedujejo, se pravi skrajni desni kandidat ima velike možnosti za zmago v Avstriji. Zanima me, če ima Evropska centralna banka morda v pripravi tudi kakšne načrte v zvezi z možnostjo, da se v Avstriji organizira referendum, na kateri se naprimer sprejme odločitev, da Avstrija zapusti Evropsko unijo. Kako bi to vplivalo na monetarno unijo? Še hitro vprašanje v zvezi z razmerami v. Italiji. Če pustimo ob strani rezultat referenduma pri nas, razmere so že tako ali tako težko upravljive. Ampak zanima me, kaj se bo zgodilo, če se bodo pojavljale težave pri povečanju kapitala v bankah. Ali bi v tem primeru morali uporabiti kakšen sistem na evropski ravni, ki se omenja tudi v evropskih regulativah. Evropska centralna banka bi morda lahko razmislila o kakšni rešitvi za to, da bi se izognili temu, da zavlada panika, čeprav utemeljena panika, glede na to, kakšno je trenutno stanje pri sistemskih bankah. Hvala. Naj odgovorim na prvo vprašanje, še prej pa bolj na splošno, ne da bi se osredotočal na eno samo državo. Opažamo večjo podporo evroskeptičnim eh, političnim strankam. Ljub temu pa kete javnega mnenja kažejo, da državljani niso proti odločanju na ravni Evropske unije kot takemu. Zdi se, da državljani želijo povedati nekaj drugega. Radi bi, da se Evropska unija osredotoči na njihove ključne pomisleke, da jih zaščiti prek med gospodarskimi negotovostmi in tveganjem in da zagotovi rešitve za težave, ki imajo jasne nadnacionalne razsežnosti, ko gre naprimer za terorizem, migracije ali pa za podnebne spremembe. Nasplošno evropski državljani še vedno podpirajo skupno valuto kljub težavnim časom. Javna podpora za evro ostaja visoka v času krize. Podpora za nacionalne in evropske institucije pa se je občutno zmanjšala v preteklih nekaj letih. Kritika državljanov očitno odraža željo po boljšem upoštevanju tvegan na ravni Evropske unije. Zdi se, da se po našem mnenju tu tudi mnenje državljanom spreminja. Bo pa še treba videti, ali so te spremembe kratkoročne ali dolgoročne narave. Naša naloga je, da sprejmejo politike, ki okrepijo okrevanje, ga zagotovijo, izboljšajo stanje na finančnih trgih. Tako da odgovor na druge vprašanje glede italijanskih bank je ECB predvidela, torej ni predvidela kakšnih posebnih politik, to tudi ni v naši pristojnosti, nimamo pristojnosti za to vrstna poseganja. Na voljo so evropska pravila in evropske direktive. Evropska centralna banka lahko ta, te postopke podpre prek zagotavljanja nadzora in prek preverjanja, ali je zakonodaja ustrezno oblikovana in ali se dobro izra, izvaja. Bernard. Hvala. Bernard Mono. Gospod predsednik, dragi, lep pozdrav. Dve ključni tematiki bi rad izpostavil. Program TLTRO naj bi spodbudil gospodarstvo in odpravil pomankljivosti iz leta 2012. Zanima me, če imamo sedaj na voljo že dovolj časovnega odmika za to, da Preverimo, kakšne rezultate smo s tem dosegli. Kako boste zagotovili več finančnih sredstev za podjetja v evroobmočju? Ali ste cilj dosegli, imate kakšne statistične podatke s tem v zvezi, kakšna natančna navodila ali pripombe? Potem je tu še nadzorni mehanizem kako se upravlja s tem mehanizmom. Računsko sodišče v Uniji je izrazilo kritične pripombe s tem v zvezi. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o tem poročilu. Zdi se, da so sredstva nezadostna za to, da bi se lahko soočili z novimi zadožitvami na področju nadzora. Vaše ekipe so slabo organizirane včasih, predvsem pa preplavljene z delom. Zanima me, ali se vi zanašate bolj na nacionalne organe, ko gre za izvajanje nadzora. Se pravi, ta prvi stebr je popolnoma zaobit. Potem EBRD je prav tako neizvedljiv, kot kaže primer nemške banke in italijanske banke. Italijani pač ne izpolnjujejo tega, zaradi tega, ker tudi Nemci tega ne počnajo. Zanima me, zakaj ne bi v celoti pač potegnili črto pod bančno unijo in dopustili, da države članice suvereno prevzamejo nadzor nad svojimi bančnimi sistemi. Hvala. Uh, Prvi odgovor se glasi da naši programi podjetniških obveznic in programi na področju TLTRO prispevajo k dolgoročnemu financiranju podjetij in torej realnega gospodarstva. Rezultati so če dalje boljši in sedaj smo se vrnili na ravni izpred petih let. Program podjetniških obveznic še ponuja nekatere možnosti in to je tudi politika, ki je ljubša velikim korporacijam. Ta program je sprostil sredstva v bilancah velikih podjetjih za naložbe in to odražajo tudi naši podatki, ki jih spremljamo iz meseca v mesec. Glede druge pripombe, glede poročila Računskega sodišča Evropske unije. Naj najprej povem, da zelo cenimo to poročilo. Gre za poročilo, ki pomaga nasloviti nekatere pomisleke, ki so, bile, ki so bili izpostavljeni v samem poročilu. Poročilo zagotova, zagotavlja tudi nov pogled na stvari. Opredeljuje tudi področja, kjer bi zadeve lahko še izboljšali. Kljub temu pa bi morali upoštevati, da je enotni sistem nadzora zelo re, revolucionaren dosežek. Gre za vzpostavitev enotnega sistema za 19 jurisdikcij in za več sto bank tak, v samo štirih letih. Tako da je to res izjemen dosežek. No, seveda sam tu nisem nepristranski, ampak treba je upoštevati rezultate. Strinjamo se z oceno računskega sodišča, da je treba zagotoviti dovolj eh, sredstev za SSM. Mehanizem zagotovo potrebuje več sredstev in potekala bo tudi razprava v upravnem odboru še pred koncem leta. Tako da se popolnoma strinjam z oceno računskega sodišča. Evropsko računsko sodišče je v tem kontekstu izpostavilo tudi težavo, na katero ste nakazali vi inšpekcije na terenu običajno opravljajo nacionalni pristojni organi. Tako da je treba razumeti, da če ste morali najeti na tisoče ljudi v zadnji minuti, bo lahko da prišlo do težav. Trenutno se namreč za to najema približno tisoč ljudi. Tako da prihaja tudi do delitve pristojnosti pri izvajanju nacionalnih pregledov. Treba pa je razumeti, da pri sistemu SSM ne gre samo za ECB, ampak za Evropsko centralno banko skupaj z nacionalnimi pristojnimi organi. Glede na to lahko potem postopoma povečamo število obiskov na terenu, ki jih izvajajo centralni organi Evropske centralne banke. In ne smemo pozabiti na celoten sistem, na vse elemente. Ne gre samo za en delček, ki se nahaja v Frankfurtu. Evropska centralna banka ima potrebno znanje, eh, da upravlja te naloge. Poleg tega skupne preiskovalne enote, ki jih res da vodijo nacionalni organi in čeprav se pregledi izvajo strani nacionalnih organov, vključuje tudi nadnacionalne elemente. Imate naprimer inšpektorje iz Nemčije, ki preverjajo situacijo v drugih državah, pa tudi inšpektori iz Francije in Španije preučujejo situacijo v drugih državah. Tako da ni nujno, da se zagotovi nekoga iz Frankfurta, ki bo zagotavljal neodvisnost pregleda. To je še en koristen upogled na to, kako lahko izboljšamo preglede, ki se izvajajo iz Frankfurta. Omenili ste glede drugih elementov, ki jih niste izpostavili na podlagi računskega sodišča, pa ne bi spregovoril sedaj, razen če bi to želeli še izpostaviti. Hvala, Danuta Hübner. Hvala, dve vprašanje imam. Eno se nanaša na unijo kapitalskih trgov. Morda ste že videli prve rezultate na podlagi sprejete zakonodaje. Začenja se postopek, ki bo prispeval k spremembam glede financiranja v gospodarstvu. Sicer verjetno ne bomo storili velikega koraka stran od financiranja prek bank, ampak Zadeve se začenjajo odvijati. Zadeve bi lahko obravnavali tudi z makrobonitetnega vidika in tudi z vidika uspešnosti in učinkovitosti monetarne politike. Ne vem, ali že imate takšen pogled uh, eh, v to, kaj bi takšna monetarna politika lahko pomenila za enotno monetarno unijo. In drugo vprašanje. V medijih pogosto beremo, da bo ECB zmanjkalo obveznic, ki jih lahko kupi. Zanima me, ali je to pravilo minus eh, nič cela štiri odstotka, to gre za evropsko raven, ki ste si jo naložili sami. To je omejitev, ki ste si jo naložili sami. Bi lahko zagotovili nekoliko več in boljši pregled na to situacijo? Kje smo trenutno? Hvala. Um, Hvala. Glede prvega vprašanja. V krizi, v veliki finančni krizi smo se naučili, da bi bilo veliko bolje imeti različne kanale za pretvarjanje naše gospodarske politike v realno gospodarstvo. Da ne bi zato izključno uporabljali samo kanala prek bank, kot smo to storili v krizi. Kajti bančni sektor je takrat predstavljal 80 odstotkov takšnih transakcij, sedaj pa se ta delež nekoliko zmanjšuje. Treba je zagotoviti tudi druge kanale, torej saj z vidika monetarne politike je to zelo pomembno. Upoštevati pa je treba in morda se bomo na to vrnili še pri razpravi o SRB, da ko govorimo o premikih iz bančnega v nebančni sektor oziroma v sektor bančništva v senci, je treba upoštevati in razmišljati o tem, kako je z regulativnim okvirom na tem področju, kako zagotavljamo prenos monetarne politike. In strinjam se z vami, bolje bi bilo zagotoviti boljše delujoči enotni mm, trg na mesto fragmentiranega. In prav te korake bomo začeli izvajati v prehodnih mesecih, zato da bomo odpravili fragmentiranost, ki jo še vedno opažamo na trgu. Glede pa manjkanja obveznic, pa sem že večkrat dejal, da smo v situaciji, ko se lahko odzivamo na to težavo. Naš program je dovolj fleksibilen. Seveda pa ga lahko še preučimo. Tako bi lahko zagotovili dovoljšne monetarne prilagoditve, ki so potrebne za to, da dosežemo zadane cilje. Pedro Silva Pereira. Hvala. Pedro Silva Pereiro. Signor, signor Mario... Najlepša hvala. Gospod Dragi, Evropska centralna banka nenehno poziva politično srednjo, da sprejmejo fiskalne politike na ravni Evropske unije, ki bi spodbudile rast. In ponovno ste nas pozvali k temu. Dejali ste, da monetarna politika ne more biti eni, edini vzvod, edina možnost za to, da je treba spostaviti tudi fiskalne in strukturne politike za to, eh, da okrepimo rast. Ampak zdi se, da vnašate nek nov element. Evropska komisija je pravkar predlagala fiskalno politiko za prihodnje leto ki je zmerno ekspanzivna. Tako da moje vprašanje za vas se glasi. Ali menite, da je to pozitivno? Je to v skladu s pozivi, ki jih je prejela Evropska banka? Govorijo o nič cela pet odstotka BDP. Bi to bilo dovolj za spodbujanje rasti? Poleg tega me zanima naslednje. Evropska komisija je ugotovila, da proračun, ki je bil sprejet za prihodnje leto, ne uvaja nikakršne ekspanzivne politike in da se pri oblikovanju proračuna še vedno poslužujemo dokaj restriktivnih usmeritev. Komisija pa je pozvala države članice, da gredo še dlje pri oblikovanju lastnih davčnih politik. Tako da me zanima, ali bi bilo zaželjeno za tiste države članice, ki imajo na voljo več sredstev v proračunu, ki imajo več manevrskega prostora v proračunu, da se odzovejo na ta pozivske komisije. Hvala. Thank you. Najlepša hvala. Da, seznanjeni smo s poročilom komisije, ki si prizadeva za vzpostavitev bolj stabilnega fiskalnega položaja za Evropsko unijo. In dejali ste, da je treba izkoriščiti tudi druga področja, tako na nacionalni kot na evropski ravni. Fiskalne politike bi morale podkrepiti okrevanje Evropske unije, vseeno pa morajo ostati v skladu s fiskalnimi pravili Evropske unije. Strinjamo se s podarkom komisije glede vzpostavitve fiskalne politike. Večkrat smo dejali, da bi si morale države prizadevati za bolj rasti prijazno strukturo fiskalnih politik koncept uh, fiskalnega stanja v evroobmočju je lahko koristen element pri nadaljnih razpravah, vendar pa to ni pravno obvezujoča omejitev za države članice. Države članice še vedno obvezuje pakt za stabilnost eh, in rast. Države članice so pripravile fiskalne načrte za leto 2017 in eh, si prizadevajo za neutralno fiskalno po pozicijo v letu 2017, zato da bi zagotovili rast in se odzvali na potrebe po stabilnosti. Komisija je podarila, da je prispevek posameznih eh, držav članic, ki ga lahko razpoznamo v posameznih nacionalnih eh, načrtih eh, pod predvidenimi prispevki, tako da morajo države članice ukrepiti svoje prizadevanje za to, da bodo izpolnile zahteve finančnih določb. Nekatere države pa imajo na voljo več manevrskega prostora. Evropska centralna banka torej poziva podpira poziv Evropske komisije k zagotavljanju sredstev za Evropski sklad eh, za naložbe, za Junkerjev sklad in eh, podpira projekte, ki naj bi bili izvedeni do marca 2017. Ferber. Najlepša hvala, Markus Ferber. Dank, kot... Najlepša hvala, gospod predsednik. Eno vprašanje bi imel glede nedonosnih eh, kreditov. V pregledu do konca leta ste ugotovili, da evropski bančni sektor zelo obremenjujejo nedonosni krediti, slabi krediti, kar pomeni, da v Evropski uniji nimamo enotnega trga eh, za slabe kredite. Bi lahko razložili, zakaj je tako, kaj lahko naredimo na regulatorni ravni. Zakaj ste šele septembra 2016 začeli m, mm, s posvetovanjem gled, glede tega problema, čeprav so zadeve znane že dlje časa? Na vaši spletni strani so navedene tudi cilji glede iz Salda do pomladi leta 2012. Ali vidite to kot zaskrbljujoč problem? Ali menite, da je Italija skupaj s Španijo največja dolžnica v tem pogledu? Menite, da je to primerno? Hvala lepa. Se kar strinjam z vami. Kot prvo je to problem, ki ga moramo nasloviti odločno in tudi pravdarno. Če se s tem problemom ne bomo ukvarjali, bomo s tem zgolj ogrozili profitabilnost bank in tudi njihovo zmogljivost, da realnemu gospodarstvu dajo posojila. Več sprememb bomo morali vključiti če želimo oblikovati trg za MPL tudi, kjer ta ne obstaja. Te spremembe zahtevajo tudi določene zakonodajne spremembe, kako lahko na trgu zagotovimo najboljše cene za MPL. -e. Spremeniti bomo morali tudi reševanje sporov izven sodišča. Potem je tu še vprašanje udeležbe posrednikov, ki bodo dovolj kompetentni, spremeniti bo treba tudi sodne postopke, ampak bolj splošno gledano, tu gre za problem iz preteklosti. Če si pogledate, kakšne zakonodajne spremembe so se pripetile, te naslavljajo zgor pretekle oziroma prihodnje NPL-ene pa preteklih napak. Zagotovo bodo potrebne dodatne izboljšave na tem področju kar zadeva target tu, tu so se zadeve popravile, kar zadeva samo bilanco, ampak odkar smo začeli izvajati program nakupa premoženja, so vse stvari premaknile. Več tehničnih razlogov je za to. Skoraj 80 odstotkov obveznic, ki smo jih kupili preko nacionalnih centralnih bank v okviru tega programa, se potem proda strani strank, ki ne prebivajo v isti državi, kot ima sedež nacionalna centralna banka, ki je to obveznico kupila. In preko Bundesbank se jih večina loti doseganja cilja Target 2, zato so se v Nemčiji zadeve na tem področju dvignile. Obstaja pa še en razlog in sicer, da je nakup premoženja privedel tudi ponovne vzpostavitve ravnotežja v samih portfeljih, zlasti na strani prodajalcev tega premoženja. Nekateri so prodali obveznice, potem kupovali druge vrednostne papirje ali pa kakšne druge oblike naložb. Tako da se ta bilanca pri Target 2 zagotovo dviguje. Mislim pa, da to ni povezano z izkušnjami z leta 2012. Ta dva pojava sta inherentno gledano različna. Tu ni krize zaupanja v evro, vsaj ne v današnjem času tako da iz tega naslova ne moremo upravičiti tega dviga pri Target 2. Hvala lepa, Kostas Mauridis. Future. Hvala lepa, predsednik. Gospod Dragi, bom govoril angliško. Ne glede na to, kakšna je udeležba Združenega kraljestva v najenotnem trgu in ne glede na to, ali bo prišlo do sprememb po izvolitvi Trumpa, moramo z nekaterimi zadevami v evroobmočju nadaljevati. Sem sodi tudi dokončanje bančne unije. Zato imam za vas dve konkretni vprašanji glede bančne unije. Glede drugih stebrov, ne tretjega. Če si pogledamo Evropsko pogodbo, so podjetja natančno opredeljena. Perem iz člena 54. Gre za pravne osebe, ki imajo določene pravne obveznosti, ki se razlikujejo od drugih agentov. Ste me razumeli, kaj sem mislil? Kaj mislite, ko minete korporativs? Kakšne korporativs? Kreditne institucije. Kooperativs. Dobro. Kaj imate v mislih? berem neposredno iz člena 54 pogodbe Evropske unije. Gre za skupino oseb ali pravnih entitet, ki delujejo na podlagi posebnih operativnih načel, ki se razlikujejo od drugih gospodarskih akterjev. Glede na to, kakšna je trenutno bančna unija, se vam zdi, da je pravična v odnosu do tovrstnih institucij ali se upoštevajo tudi v praksi ta različna operativna načela? To je prvo vprašanje in še drugo vprašanje. Predsednik prekinja. Zelo na hitro, prosim. Ja, to je povezano z različnimi odločitvami, ki so bile sprejete na ravni nacionalnih pristojnih organov v zvezi z regulativami in tudi bolj splošno gledano v zvezi z evropsko zakonodajo ki se nanaša na prakse in pogoje, ki jih uvajajo banke. Uh, če odgovorim na to drugo vprašanje, če sem vas prav razumel, vse to sodi v zakonodajo z področja varstva potrošnikov se pravi, da se tudi pogoji opredelijo na pravičen, enakopraven način, vsaj kar zadeva stranke posamezne banke, če sem vas prav razumel. Vse to sodi torej v pristojnost nacionalnih organov v tem trenutku. Kar pa zadeva te kooperativs, Pogledati si moramo kapitalsko regulativo, potem si moramo pogledati notranji trg. Vas zanima, kako pogodba naslavlja te akterje? Moram vam dati polovico odgovora, kajti izvajanje načela sorazmernosti je seveda trdno zakoreninjeno tudi v nadzorni praksi in regulativni praksi. Drugi del odgovora boste dobili v pisni obliki, zato ker se mi zdi, da je to dobro vprašanje in moramo zadeve preveriti. Hvala. Hvala lepa. Werner Langen. Najlepša hvala. Gospod predsednik, zelo bi vam bili hvaležni, če bi ponovili argumente glede plačil glede tega, kar je izpostavil kolega uh, Langen, ker vas nisem ravno najbolje razumev. Tu gre tudi za dejavnike tveganja. Evropska centralna banka, če se prav spomnim, nosi za zdaj obveznosti v višini 2,8 milijona evrov in že le časa govorimo tudi o oceni tveganja državnih obveznih, ne samo v okviru bazalskega odbora. Zanima me tudi, kako bo po situaciji v ZDA pa tudi v kontekstu Brexita so vprašanja monetarne politike še toliko bolj aktualna. In ECB eh, e je že nakupila veliko državnih obveznic, eh, skoraj da ste že dosegli prak 33 odstotkov. Kako nameravate iz pasti dolgov iztrgati Italijo? In eh, kako je s povečanjem um, stopnje donosnosti. Vaši direktori so dejali, da bi lahko do preobrata prišlo veliko hitreje, kot smo, obetali, kot smo si obetali na podlagi trenutnih analiz. In ali se Evropska centralna banka ukvarja z vprašanjem um, tega, če se bo okrepil um, dolar in padel evro? Kako naj premustimo takšne težave? Uh, Naj najprej odgovorim na to prvo točko. Osemdeset odstotkov znotraj tega programa nakupa premoženja pokrijajo nacionalne centralne banke, se pravi, toliko je teh sredstev zavarovanih, osemdeset odstotkov. Povsem jasno je, da če imamo daljše obdobje z nizkimi ali negativnimi obrestmi in obsežno likvidnostjo, predstavljajo predvsej rodoviten teren za finančno nestabilnost. In v kakšni večji turi, tuji jurisdikciji, naprimer, lahko dvignejo obrestne mere, potem pridejo sredstva iz drugih virov, Tisto, kar lahko povemo, je, da zadeve od blizu spremljamo, tudi ta tveganja. Na voljo imamo instrumente, s katerimi lahko naslovimo ta tveganja. Največje tveganje v tem trenutku prihaja zaradi okrnjene rasti. Največje tveganje torej predstavlja ta možnost, da se naše okrevanje ne bo okrepilo, temveč bo zastalo. In ta ošibljena perspektiva za rast je verjetno največja grožnja, s katero se danes soočamo. Zagotovo pa ne zanemarjamo tvegan, ki vladajo na področju finančne stabilnosti. Zavedamo se tudi morebitnih komplikacij, ki jih lahko prinese to podaljšano obdobje obsežne likvidnosti. Yes, yeah. Äh, äh, ja, v kontekstu Brexita beremo, da bo v Združenem kraljestvu prišlo do konkurence na področju obdačevanja in to je velika težava tudi na ravni Evropske unije, ko konkurirajo manjša, manjše države proti velikim. Kako obravnavate to mm, nevarnost, tudi če bo do Brexita prišlo šele na dolgi rok? Well, you see, we, we, I mean, uh, uh, Pogosto rečete, da imamo toliko pristojnosti, da smo postali premočni, nismo pa še davčni organ, mimo grede. Ja, ja se nisem spraševal po vaših pooblastilih na tem področju, ampak po vaši oceni, ali menite, da je to nevarnost za evroobmočje in za gospodarski razvoj? Eh, Verjetno mi boste vsi rekli, da delujemo izven svojega mandata, če bi izrekali svoje mnenje o davčnih politikah v drugih državah. Da to ni znotraj našega področja pristojnosti. Hvala lepa, kolega Fernandez. Hvala lepa. Gospod predsednik, govoril bom špansko. Dve vprašanje imam za vas. Najprej glede Brexita. Na današnjem srečanju smo glede tega povedali že skoraj da vse. Bi pa rad vseeno ustrajal na tem, kakšno stališče, davčno stališče je zauzela komisija. Namreč zanima me, kako vi gledate na nov fiskalni svežen, ki ga je najavila britanska vlada, zato da bi zajezila oziroma na nek način uravnotežila razmere po Brexitu kako bo ta finančna fiskalna injekcija v Združenem kraljestvu vplivala drugot. Ali je to nekaj podobnega, kot je skušala storiti tudi Evropska komisija s svojim predlogom, ali je morda predlog komisije premalo, glede na to, kakšno fiskalno injekcijo bodo dobili v Združenem kraljestvu. Zanima me, kako bo se skupaj vplivalo tudi na menjalni tečaj. Drugo vprašanje. Zmaga Trumpa v ZDA kratkoročno se zdi, da bo ameriški FED dvignil obrestne mere, ampak verjetno bo z, v roku enega leta prišlo tudi do menjave na vrhu ameriške centralne banke. Prihodni predsednik ZDA je tudi izrazil svoje mnenje glede neodvisnosti ameriške centralne banke zanima me, kaj bi se zgodilo, če bi recimo temu bolj egzotično osebo na rekovajih prevzela vodene te institucije. Kako bi to potem vplivalo na evro, na menjalni tečaj, dolar, evro, kako bi to vplivalo tudi na naše politike? Hvala. Uh, Hvala lepa. Glede vašega prvega vprašanja, kakšen je vpliv proračunskih načrtov britanske vlade na evroobmočje. Nimam dovolj znanja, zato da bi lahko ocenil morebiten vpliv, vendar pri vseh teh razpravah ne bi smeli pozabiti, da ne glede na to, kako pomembno je Združeno kraljestvo, finančno in gospodarsko, je še vedno Združeno kraljestvo manjše od evroobmočja. Zagotovo bo Združeno kraljestvo imelo določen vpliv, nedvomno. Ne vem sicer, kako naj ocenim vpliv, v katero smer bo šel. Obseg tega vpliva pa je že po sami definiciji precej omejen, prav zaradi razlike v obsegu teh dveh akterjev. Enako velja tudi za številna druga vprašanja, naprimer, kako zaskrbljeni smo glede razvoja dogodkov v Združenem kraljestvu, ali lahko to vpliva na našo realnost? Kar zadeva drugo vprašanje, pa moram reči, da nimam upogleda v načrte nove ameriške administracije glede tega, kaj se bo dogajalo v ameriški centralni banki. Ampak neodvisnost centralnih bank zagotovo ni v interesu nikogar to ni v interesu jurisdikcije, kjer se nahaja ta centralna banka, če že niš drugega. Hvala lepa, kolega Morešan. Hvala lepa, predsednik. Predsednik Dragi, prvo vprašanje, ki bi ga rad izpostavil, se nanaša na Italijo. Navezal bi se tudi na vprašanja kolegov Balca in Lange, na katero še niste odgovorili. Uh, Prihodnje leto bo Italija morala ponovno financirati nekje 300 milijard dolga. Ali je to razlog za zaskrbljenost za nas, pa tudi za vas kot centralno banko? Če bi bila obrestna mera za ponovno financiranje nad 3,4 odstotke, to je povprečna obrestna mera pri dospelih obveznicah, se vam zdi, da bi ECB morala posredovati ali bi moral tudi ta program nakupa sredstev biti uporabljen v tem primeru, da bi italijanski vladi pokazali, da se mora zauzeti za dodatne reforme. Še drugo vprašanje, ki bi ga rad na kratko omenil. Ko gre za pomankanje pri kolateralnem zavarovanju. Namreč videli smo, da kar zadeva to kolateralno zavarovanje, nismo imeli na voljo dovolj kakovostnih obveznic in drugega premoženja. Zanima me tudi, kaj je z posojili. Zanima me, ali boste vi kot ECB na trgu Repo kakorkoli okrepili to kolateralno zavarovanje. Hvala lepa glede javnega dolga v Italiji, vzdržnosti dolga. Zdi se, da imate sami vse odgovore, tako da se mm, ne bom spuščal tukaj, nima kaj dodati pravzaprav. Na splošno gledano pa je treba meriti vzdržnost dolga v posamezni državi na podlagi tega, kako je posamezna država pripravljena in zmožna ta dolg odplačevati. Zaenkrat je italijanski dolg vzdržen. Kar zadeva zmožnost za plačilo, naj povem, da ima Italija enega od največjih primarnih presežkov v evroobmočju. Kar zadeva stroške posojanja, ti so se normalizirali v zadnjih letih. Italijanska rast se postopoma krepi. vendar to ne pomeni, da je lahko kdorkoli sedaj zadovoljen s trenutnim stanjem. Še vedno ima največje razmerje med BDP-jem in zadolženostjo med državami v evroobmočju, zato je res nujno, da država izpolni svoje obveznosti tudi iz pakta o rasti in stabilnosti. Sem sodi tudi primarni presežek predvsem pa mora ustrajati pri svojih prizadevanjih za izvedbo strukturnih reform. Z tega vidika je zelo pomembno tudi to, da okrepimo potencial za rast v Italiji, s tem bomo znatno tudi izboljšali vzdržnost javnega druga v Italiji. Na podlagi tega lahko povem, da so sprejeli določene spodbudne korake, tako ko gre za fiskalno upravljanje kot za bančni sektor. Določene izboljšave so se zgodile, vendar kot sem že prej povedal, kljub temu napredku še ne moremo biti preveč zadovoljni sami seboj. Glede kolateralnega zavarovanja. Imamo svoj okvir za tveganja, tudi ko gre za kolateralno zavarovanje in ta okvir za tveganja trenutno revidiramo. Mislim, da smo ga enkrat že revidirali oziroma ga revidiramo nekje vsako leto in pol ali pa na dve leti. Eno revizijo smo že opravili. Do sedaj vse poteka tako, kot mora. Hvala lepa. Kolega Kricos. Samo še nekaj bi rad povedal glede programa posojanja. Tudi to je zelo pomembno vprašanje za dobro delovanje finančnih trgov. Prejšnji teden smo imeli manjše težave, nismo bili na optimalni ravni. Vse je seveda v rokah nacionalnih centralnih bank. Postopoma stvari povečujemo in tudi svet bo moral pač opraviti svoje delo na tem področju, zlasti, ko gre za ta program posojene vrednostnih prepirjev. Hvala lepa, gospod predsednik. V Grčiji si želimo, da bi sprejeli kratkoročne ukrepe tudi glede javnega dolga v državi, s katerim bi dodatno znižali odplačilo dolga v prihodnih letih. Ta merila in ukrepi morajo biti skladni z odločitvijo Euroskupine, ki je bila sprejeta maja 2016. Po drugi strani pa se v Evropski uniji soočamo z postopoma vse večjimi stroški financiranja javnega dolga v številnih evropskih državah, tudi zaradi tega, kar se dogaja v ZDA, pa tudi zaradi politične nestabilnosti v Evropski uniji. Kaj lahko Grčija pričakuje, ko gre za kratkoročne ukrepe za področje javnega dolga? Predsednik Dragi, kar naprej povdarjate, da. Če želimo, da bo monetarna politika, ki jo izvaja ECB, uspešna, mora biti povezana z fiskalno politiko in tudi strukturnimi spremembami. Kakorkoli že. Številne vlade v Evropski uniji se soočajo s političnimi težavami ali pa z bližajočimi se pomembnimi volitvami. Zato se mi zdi, da bomo morali počakati do konca leta 2017, da sploh ugotovimo, koliko držav članic bo še zmožno prispevati k oblikovanju in izvajanju celovite in učinkovite gospodarske politike. Se vam zdi, da bo monetarna politika ECB-ja lahko pokrila vrzeli, ki sem jih ravno kar opisal v prihodnjih 12 mesecih? Hvala lepa. Najprej. Če si pogledamo razprave, ki trenutno potekajo med različnimi deležniki znotraj tega programa prilagoditve za Grčijo, lahko gotovimo, da še vedno obstajajo resni pomisleki glede vzdržnosti javnega dolga v Grčiji. Tako da je v interesu evroobmočja kot celote, pa tudi Grčije, da najdemo trajne rešitve, Rešitve, ki bodo zagotovile vzdržnost javnega dolga v Grči, tako kratkoročno kot dolgoročno gledano. 7. novembra je Evroskupina sprejela prvi svežen predlogov za kratkoročne ukrepe. Upam, da jih bomo na naslednjem srečanju tudi potrdili. Tako da se že veselimo tega, da bomo sprejeli rešitev, ki bo dolgoročno gledano zagotovila stabilnost javnih financ, pa tudi odpravo dolga. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa, predsednik, predsednik dragi. Dve vprašanji. Najprej infrastrukturni načrt, ki ga je predstavil Trump, morda je to svetla točka v tem temnem povolilnem obdobju v ZDA. Ta načrt je ravno kar dobil odločno podporo tudi strani OECD-ja, namreč ta program naj bi odpravil neenakosti, spodbudil rast in na nek način opogumil vse tiste razočarane delovce, tako pravi OECD za ta Trumpov načrt upam, da ima OECD prav. Imam pa nekoliko drugačno vprašanje. Če bi po letu 2017 nemška vlada po volitvah pripravila podobno ambiciozen infrastrukturni naložbeni načrt, bi podpora ECB bila še toliko bolj odmevna, glede na to, da evroobmoče zaostaja v poslovnem ciklusu za ZDA. Zanima me, kako vi gledate na to pomankljivost v Evropski uniji. Namreč mi nimamo na voljo takšnega obsežnega programa, s katerim bi zagotovili nov zagon. Kaj pa FC2 pika nič, o katerem se trenutno pogovarjamo? Bi to lahko bil tak načrt? To je prvo vprašanje. Še drugo vprašanje. ECB vse bolj pogosto navaja, da je Evropa v nekaterih območjih preveč pod vplivom bank. Zanima me, kako bi vi poskrbeli za ustrezno konsolidacijo? Ali bi to pospešili tako, da bi naprimer tudi sami poskrbeli za ustrezno regulativno reševanje teh vprašanj? Zanima me, kako bi ta proces konsolidacije izvedli ali bi šlo za vse evropsko ali morda nacionalno, predvsem, ko gre za posamezne dajatve. Uh, Naj najprej odgovorim na to drugo vprašanje. Res je, da ste ECB, ECB redno trdila, da živimo na celini, kjer imajo banke prevelik vpliv. vendar se moramo spustiti na nekoliko nižjo raven, preden eh, lahko dejansko ugotovimo, kaj moramo storiti, na kakšen način naj to tudi storimo. Obstajajo namreč deli našega bančnega sistema, kjer je ogromno akterjev, kjer so tudi precej učinkoviti, kjer so uspešni in kjer tudi zelo dobro služijo svojemu gospodarstvu. Obstajajo pa tudi deli bančnega sektorja, kjer velja ravno nasprotno. Manjše število akterjev, ki so zelo neočinkoviti, kjer so naprimer stroški veliko višji od prihodkov in v tem delu bančnega sektorja gospodarstvo zagotovo nima nič od tega. Tako da, ko govorimo o tem, da smo pod prevelikim vplivom bank, moramo natanko vedeti, o čem govorimo. Jasno je, da je ključni cilj vseh naših prizadevanj ta, da oblikujemo bančni sistem, ki bo močen, odporen in ki bo tudi dobro služil realnemu gospodarstvu. Mislim, da bi to moralo biti naše vodilno načelo, ko bomo oblikovali ta proces konsolidacije. Kako naj se tega lotimo? To zagotovo ni samo po sebi umevno. V bistvu obstajata dva načina, kako se zadev lotiti. Lahko spodbudimo obsežne strukturne spremembe v vseh industrijskih sektorjih, lahko se zanašamo na posamezne pobude, na samo pobude, lahko se zanašamo na zmožnost akterjev, da bodo sami našli najboljše sinergije in tudi najboljše perspektive da jih bo gnal torej ta samo interes in da bodo na tej podlagi našli tudi najboljšo konfiguracijo. Drug način pa je, da naredimo neke vrste veliki načrt. Trenutno še ni jasno, v katero smer se bomo morali podati. Tudi zato, ker ni enostavno imeti v mislih tak veliki načrt. Številni nacionalni in evropski zakonodajni akti z tega področja so relativno novi, tako da ne vem, če res trenutno vladajo okoliščine, ki bi nas spodbujale k temu procesu konsolidacije. Vasili, ko bomo enkrat natančno vedeli, kje so zadeve učinkovite in kje so manj učinkovite, bomo lahko tudi bolj natančno opredelili ta pojem, ki ga uporabljamo pri komerno vpliv bank. Tako da sam ne bi vnaprej oblikoval nekih načrtov za bančno industrijo. Ključno vprašanje je, kako te banke služijo svojim klientom, svojim strankam, realnemu gospodarstvu in kakšna je njihova operativna učinkovitost. ali bi morali poskrbeti za konsolidacijo na nacionalni ravni ali ne. Ne vem zakaj, ni nujno, včasih bi to lahko bilo koristno za realno gospodarstvo, včasih pa ne. Tako da sam ne vidim nobenega razloga, zakaj bi morali poskrbeti za konsolidacijo na nacionalni ravni. To ne bi smel biti primarni dejavnik pri sprejemanju odločitev glede drugega vprašanja, prvega, ki ste ga zastavili. Javne naložbe so znatno padle v zadnjih 15 letih. Nobenega dvoma ni, da večje javne naložbe in više javne naložbe prinašajo pozitivne rezultate v državi, v kateri se izvajajo te naložbe, ker država s tem poveča svoje kapitalske zaloge. Če so takšne naložbe dobro ciljno usmerjene, potem privedejo tudi do dobrih rezultatov. Zelo pomembno je, da stvari dobro ciljno usmerimo. Namreč v preteklosti so bile javne naložbe precej neuspešne, zato ker niso bile usmerjene v prave dejavnosti. Šlo je zgolj za naložbe, ki so bile SMB in namen. Sedaj pa se ukvarjamo s tem, da bodo naložbe prinesle večjo produktivnost in tudi boljše rezultate. Večkrat sem že povedal, da bi morali najti nek način, kako bi lahko nacionalne proračune oblikovali na tak način, da bi bili bolj prijazni za rast, da bi naprimer zmanjšali tekoče izdatke in povečali kapitalske izdatke, ki bi bili tudi ustrezno ciljno usmerjeni. Kar pa zadeva vašo pripombo o tem, da bi razširili FC2, ECB se zagotovo s tem strinja, temu smo naklonjeni, še posebej zato, ker je naprimer povečanje javnih naložb pozitivno za gospodarstvo. Thank you. Thunder Lunes. Hvala. Gospod Lunes. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod Dragi. V Strasburu prejšnji teden ste povedali nekaj zanimivega. Dejali ste, da so se trgi na začetku odzvali na rezultate volitev v Ameriki, potem pa so se zadeve normalizirale. Dejali ste, da so trgi pokazali svojo odpornost. Tudi zahvaljujoč temu, da je Bank of England bila pripravljena na to, pa tudi ECB je pomagala pri tem. To ste ponovili tudi danes v uvodnem nastopu. Zanima me, ali lahko kaj poveste še o tem, zanima me, kakšne so bile vaše priprave, prav tako pa me zanima, kaj točno ste storili pred temi volitvami in po teh volitvah seveda priprave Bank of England in ECB, ja, so zadevale Brexit, ne pa izvolitev Trumpa. To je nekaj drugega. Dobro. Ampak, če se soočamo z velikim nihanjem cen, kar se je zgodilo 3, 4, 5 dni po referendumu, smo želeli poskrbeti, da ne bi prišlo do prevelikih težav za finančne posrednike. To pomeni, da smo poskrbeli, da so banke imele dostop do likvidnosti, da so njihove pozicije glede likvidnosti bile okrepljene. Poskrbeli smo, da je dovolj nadzora bilo zagotovljenega že pred dogodkom samim, tako da, če bi se pojavili razlogi za skrb, bi te skrbe, skrbi lahko hitro naslovili. Hvala. Samo še nekaj, ali boste te ukrepe zdaj nehali ukrepati ali pa načrtujete, da bodo takšni ukrepi potrebni tudi v prihodnosti. Kar zadeva nas, zaenkrat nimamo posebnih ukrepov, razen tega, da še naprej krepimo nadzorni in regulativni okvir. Hvala lepa, še ena tema. 1. novembra smo dobili poročilo o Deutsche Bank. Tam je bilo navedeno, da gre za temne strani kvantitativnega sproščanja. Vi govorite o reformah, o momentumu, o zagonu, to kvantitativno sproščanje pa naj bi dušilo strukturne reforme. V tem dokumentu je bilo navedeno, da zaradi vaše monetarne politike zagona ni več. Če si pogledamo do obdobje do julija 2012 lahko vidimo, da so bile obrestne mere visoke, zato so banke in države morale izvajati reforme. Več kot polovica reform iz leta 2004 je bila izvedena, no v letu 2015 pa je bilo izvedenih zelo malo reform. Moje vprašanje ni nič novega, še enkrat pa vam ga vseeno zastavljam. Zanima me, ali se strinjate z to oceno Deutsche Bank? Zanima me, ali se strinjate s tem, da je monetarna politika ECB-a zadušila zagon za strukturne reforme, ki so potrebne na področju trgov, dela, na področju pravnih sistemov, davčne politike in tako naprej. Hvala za vaše vprašanje. O tem argumentu sem že večkrat govoril. Ni popolnoma jasno, da bi visoke obrestne mere požgale reform, duh za izvajanje reform v sferah regulative. Če si pogledate preteklost, je prišlo do velikih reform na trgu dela, pa tudi v drugih sektorjih gospodarstva, tudi ko so obrestne mere že nekaj časa bile nizke. Drugič, poglejmo si O kakšnih strukturnih reformah govorimo? Če menimo, da obstaja povezava med obresnimi merami in strukturnimi reformami, potem imamo verjetno v mislih strukturne reforme, ki so vsaj do neke mere povezane s proračunom. Proračun je treba financirati, teže kot je financiranje proračuna, več spodbude bi lahko imel, zato da bi racionaliziral proračun. Naprimer, pokojninska reforma. To bi lahko izvedli v tako strogih okoliščinah. Ampak ali so to edine strukturne reforme, o katerih govorimo? Seveda ne. Imamo reforme, naprimer na področju pravosodja, potem imamo pravosodje na področju izobraževalnih sistemov, izobraževalne reforme oziroma reforme političnih sistemov, ustavne reforme in tako naprej. Ali res menimo, da države reforme izvajajo samo, če so obrestne mere visoke in jih ne izvajajo, če so obrestne mere nizke? Mislim, da ne. Raziskave ECB-a prav tako kažejo, da so nizke obrestne mere spodbuda za izvajanje reform. Zakaj? Reforme običajno škodijo nekaterim in koristijo drugim. Zato je treba imeti na voljo ustrezne vire, da lahko države nadomestijo ali pomagajo tistim, ki jih reforme prizadenejo. Pa še nekaj argumentov je, zakaj se ne strinjam s tem, da smo mi umaknili spodbudo. Seveda za eno izjemo. To so reforme, ki so tesno povezane z proračunom države. Hvala, Fulvio Martušo. Izvolite. Hvala lepa gospod predsednik. Jaz bom poskusil še enkrat zastaviti vprašanje, ki vam ga je zastavil gospod Balc. Pred nekaj dnevi je časnik The Financial Times pisal naslednje. Če bi referendum v Italiji slučajno padel, naj bi Italija zapustila evroobmočje. območje. Zanima me, ali lahko država zapusti evroobmočje proti svoji volji samo zaradi rezultata glasovanja na referendumu. Moje, moje drugo vprašanje, to se navezuje na vprašanje gospoda Falija. Britanski in italijanski časniki pravijo, da bo ogroženih osem italijanskih bank, če bo rezultat referenduma negativen. Predstavljajte si, kaj bi se zgodilo z ljudmi, ki imajo denar v teh bankah. Bi ti ljudje danes zjutraj našli po denar v banke. Predsednik Zvezdne banke v Nemčiji je rekel, da je problem centralnih bankirjev ta, da so centralni bankiri tudi politiki in da imajo politične probleme od vas si želim politično izjavo, s katero bi pomirili finančne trge in varčevalce. Ti časniki bodo danes poskrbeli, da bo v Italiji vladala panika in to bo vplivalo tudi na konkurenco med bankami. Se opravičujem, ampak eh, rekli ste, ali ste da niste prepričani, ali bom odgovoril na to vprašanje ali ne. In prav imate, o nobenem od obeh vprašanj ne želim špekulirati. Hvala. Hvala, zdaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Kaj se dogaja? Niste prosili za dodatno vprašanje? Ja, govornik mora prositi za dodatno vprašanje dodatno vprašanje, ne ti, razen če imamo kakšno novo pravilo. Dobro, dobro. Gospod Martušelo, izvolite. Dobro, razumem vaš odgovor, gospod predsednik, ampak videti morate naslednje. Ekonomski časnik pravi, da če bo referendum padel, bo Italija zapustila evro. Mislim, da si ta izjava zasluži vaš odziv. Ali lahko država zapusti euroobmočje proti svoji volji, samo če referendum pade? To je vprašanje, na katerega lahko odgovorite. Dobro, bolje, da to razpravo izpeljemo doma, ampak v redu, izvolite. Ne bom komentiral članke drugih in njihove komentarje. Še enkrat bom ponovil to, kar sem povedal prej, torej brez odgovora. Hvala, gospod Tojer, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Govoril bom nemško. Gospod predsednik, govorili ste o tem, da je treba izvajati strukturne reforme. Zanima me, ali lahko podate časovnico Koliko časa imamo za to? Če to primerjamo z dolarskim območjem, potem lahko vidimo, da imata centralni banki približno podobne pristojnosti. Seveda potem se razlike pojavljajo na politični ravni in tako naprej. Zanima me, ali ne bi bilo bolje, da bi jasno povedali, da lahko centralne banke bolj plivajo na kratkoročne obresti, ampak drugi dejavniki so odvisni tudi od rasti. Zvezni oziroma trg obveznic je zdaj nizek, obrestne mere so nizke in razlog za to je, da mednarodni trgi menijo, da so možnosti za rast v Evropi niže kot drugot. Kaj pravite na to? Hvala. Prav imate. Večkrat sem že povedal, da bo naša monetarna politika, ki je zelo sproščena, pomagala cikličnemu okrevanju. Vendar, če želimo, da bo to okrevanje vzdržno, potrebujemo tudi druge politike, predvsem strukturne politike, s tem bomo dvignili potencial za rast. Z tega stališča se torej z vami strinjam. Hvala, pervonš, beres. Gospod predsednik, očitno si želite še nekoliko pokomentirati to poročilo računskega sodišča v zvezi s tem nadzornim mehanizmom. Vam bom dala priložnost, da pač poveste, katere podrobnosti iz tega poročila bi morali še dodatno obravnavati. Ne vem, ali gre tu res za revizijska vprašanja ali gre bolj že za politična dejanja? Hvala. Še enkrat. Hvala za poročilo in uh, nekateri elementi iz tega poročila so tudi za nas zelo koristni. Zaradi tega bodo razprave v upravnem svetu boljše, bogatejše, ko bomo govorili o tem. Vendar v poročilu je zapisano, da ECB ni sodelovala v popolnosti. No, naš vtis je, da smo zelo veliko časa porabili za to, da smo sodelovali z računskim sodiščem. Ampak nekaj mora biti jasno. Mandat računskega sodišča je, da izvaja revizijo operativne učinkovitosti, ne pa vsega ostalega. Zato ne moramo sprejeti določenih komentarjev. Ampak komisija bo revidirala mandat računskega sodišča, mislim, da k malu. Še nekaj. Ločevanje. SSM in ECB si delita nekaj storitev, naprimer informacijsko tehnologijo in tudi določene kadre, pa še nekatere druge storitve. In to nekateri obravnavajo kot pomankanje ločevanja. To sploh ne drži. V načelu, ki je zapisano, je zabeleženo, da je treba ločiti monetarno politiko in nadzor. To sta dejavnosti, ki nikako niste ogroženi zaradi tega ločevanja. Zadeve smo povezali, zato ker se želimo izogniti podvajanju in seveda tratenju virov. Še dva, gospod Langen in gospod Papadimolis. Gospod Papadimolis. Pozdravljeni gospod dragi, govoril bom v grščini. Hvala lepa. Z velikim zanimanjem sem prisluhnil vašemu odgovoru gospodu Kircusu. Rekli ste, da bodo na naslednjem zasedanju Evroskupine govorili o krčenju dolga za Grčijo na srednji in dolgi rok in tudi to naj bi veljalo za zasebni in javni sektor. Nekateri pravijo, da to ni dobro za Grčijo in tako naprej. Razmisliti moramo o tem, kaj se bo zgodilo čez dve leti. Kako bi odgovorili tistim, ki pravijo, da ne bi smeli storiti prav nič, zato ker Grčija nima dobrega učinka na evroobmočje. Upoštevati je treba tudi izjavo OECD. Tam je zapisano, da je treba zmanjšati javni dolg Grčije in to čim prej. Gospod Langen, hvala lepa. Gospod predsednik, v preteklosti ste vedno znova govorili o strukturnih reformah. Danes iščemo konkretne odgovore, zato vas sprašujem naslednje. Katere so najpomembnejše strukturne reforme za Nemčijo, Francijo in Italijo? Tri največje države v evroobmočju. Hvala lepa. Odgovor na prvo vprašanje je naslednji. Če si pogledamo situacijo znova, lahko vidimo, da so Grki v zadnjih nekaj mesecih dosegli zelo veliko. Zelo pomembno je, da tega napredka ne postavimo na kocko. Najbolje, kar se lahko zgodi zdaj, je uspešna zaključitev tega pregleda. Možnosti so to so dobre, zato je zdaj zelo pomembno, da ne izgubimo zagona in da pridemo do cilja. Drugo vprašanje, gospod Langen, to je zelo težko vprašanje. Vsaka država ima svoj seznam reform, ki bi jih morala izvesti. Katalog vsebuje vse od reform, konkurence, trga produktov, storitev, Zaključek skupnega trga bi bil seveda za vse tri države velik korak naprej. To velja za vse tri države. In še nekaj, rekel sem trg dela, ampak v nekaterih državah je treba tudi izboljšati pravosodje, izobraževanje, zato da bodo ljudje bolje pripravljeni na zahteve trga in tako naprej. Seznam je zelo, zelo dolg, ampak to je seveda za vsako državo drugačno. Z izjemo skupnega trga. To velja prav za vse države. Hvala. Hvala lepa. Te točke je zdaj konec. Monetarni dialog smo imeli. Predsednik Dragi se bo vrnil čez nekaj minut kot predsednik Evropskega odbora za sistemska tveganja. Do takrat pa bomo izvolili novega podpredsednika, kakor veste, je Pablo Zalba postal predsednik Institutu Kredito Oficial. Je tukaj, Pablo? Vse sem te videl. Vi offro un adempimento interno.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

say here, yeah. <laughs> no, not here, of course, but in the room. No, I, so we welcome Pablo Zalba as. Pablo Zalba je torej tukaj. Prevzel je torej zelo pomembno novo funkcijo. Pablo, pogrešali te bomo. Odličen kolega in prijatelj si bil, fantastičen podpredsednik. Pogrešali te bomo torej, ampak želimo ohraniti stike s teboj in sodelovati, ko boš prevzel nove funkcije. Hvala, Pavlo, torej še enkrat. Gospod Balc, kolikor vem, gospod predsednik, moramo izvoliti novega četrtega podpredsednika našega odbora v imenu ELS predlagam kolegico Rabier Mato iz Španije. Dobro, hvala. Nekaj bi moral povedati pred tem, ampak eh, v redu, mi smo zelo učinkoviti. Dobro, zdaj bomo izvolili četrtega podpredsednika. Gospod Švab je tukaj, gospod Tajani, gospod Mann in gospod Venta so tukaj, oni bodo glasovali kot nadomestni člani, več kot 16 nas je. Smo torej sklepčni. Izvolite, gospod Valc, še enkrat. Hvala lepa, gospod predsednik. Kakor sem rekel, nažalost moramo nadomestiti Pabla kot četrtega podpredsednika, zato ker nas zapušča v imenu skupine ALS. E predlagam kolegico Gabriela Mato iz Španije, oziroma kolega Gabriela Mata iz Španije. Mislim, da bi ga morali izvoliti kot četrtega podpredsednika. Ali se kandidat strinja? Se strinjam. Kandidat je polnopravni član odbora za ekonomske in monetarne zadeve, izpolnil je tudi deklaracijo o finančnih interesih, zato mislim, da ga lahko izvolimo z aplauzom. Pa bi vas, da se mi pridružite na predsedniškem odru. Yeah. <laughs> Okay, so we can now have a... Uh, Prav prekinjam za dve minuti. So, dear colleagues, let's start. Uh, Kolegice in kolegi, zdaj pa drugi del. Mario Draghi bo z nami zdaj kot predsednik Evropskega odbora za sistemska tveganja, to je organ odgovoren za makrobonitetni nadzor finančnega sistema v Uniji. Gospod Draghi je spregovoril 21. junija v tej funkciji. Od takrat se je zgodilo zelo veliko, kar vpliva na evropske in globalne finančne centre in e SRB je zdaj še toliko bolj pomemben. Septembra so zasedali, ocenili so tveganja in danes bo e SRB izdal nekaj priporočil in opozoril. Predsednik Dragi, izvolite beseda je zdaj vaša. Hvala gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci odbora Ekon, gospe in gospodje. V veliko veselje mi je, da sem pred vami, da vam lahko povem več o Evropskem odboru za sistemska tveganja. Sem predsednik tega organa. Odkar smo se zadnji sestali, je SRB objavil letno poročilo, ki pokriva obdobje med 1. aprilom 2015 in 31. marcem 2016. To poročilo ne predstavlja samo ocene tveganja SRB-ja in ne pregleda samo makrobonitetne analize, ampak ponuja tudi institucionalni pregled diskrecijske politike in ukrepov na tem področju v okviru CRD4 in CRR. Prav tako pa vključuje spremljanje predhodnih priporočil SRB-ja. Danes pa želim spregovoriti o zadnjih dejavnostih SRB-ja in jih želim umestiti tudi v širši kontekst tega, kar smo želeli doseči z SRB-jem. SRB je bi ustanovljen kot neodvisni organ za makrobonitetni nadzor finančnega sistema v Evropski uniji. Naš mandat je zelo širok, to pomeni, da je tudi članstvo zelo široko. V SRB imamo centralne bankirje, finančne nadzornike, Evropske nadzorne organe, Evropsko komisijo ter ekonomski in finančni odbor, pa tudi neodvisne akademike, ki sedijo v svetovalnem znanstvenem odboru SRB-ja. To je ključnega pomena, če na SRB izpolni svoj mandat, kajti nima obvezujočih pristojnosti, ampak se zanaša bolj na priporočila in medsebojne pritiske. Zdaj želim spregovoriti o naših nedavnih dejavnostih, ki dobro kažejo, kako SRB izvaja svoje vrednostne naloge. Z veseljem vam lahko povem, da bo danes SRB objavil poročilo o makrobonitetnih vprašanjih, ki nastajajo zaradi nizkih obrestnih mer in strukturnih sprememb v finančnem sistemu Evropske unije. ESRB je zelo pomemben kot forum za sodelovanje med institucijami, ki prispevajo k temu, da ohranimo finančno stabilnost v Evropski uniji. Poročilo je skupaj pripravil od svetovalni znanstveni odbor ter svetovalni tehnični odbor ESRB-ja in tudi odbor za finančno stabilnost pri ECB-ju in to predstavlja primer odličnega sodelovanja med člani SRB. Ko smo se zadnjič sestali, sem omenil, da je namen našega dela v tem smislu oceniti finančno stabilnost in posledice nizkih obresnih mer sistemskega pogleda. Zato se v poročilu obnašamo holistično, pokrivamo vse večje sektorje v finančnem sistemu in tudi upoštevamo morebitne učinke preliva med sektori in možnosti negativnih vplivov, ko ocenjujemo tveganja in politične možnosti. Poročilo tveganja združi v tri področja. Prvič, vzdržnost poslovnih modelov, drugič, širše sprejemanje tvegan in tretjič, tveganja povezana s premembami v strukturi finančnega sistema. Nekaj dokazov je, da so tveganja finančne stabilnosti povezana z vzdržnostjo poslovnih modelov, in da se lahko pojavijo določena tveganja v zvezi z sprejemanjem širših tveganj, medtem ko je rast nizka in ko so obrestne mere nizke, ampak tveganja v zvezi z spremembo finančnega sistema so stvar, kjer nimamo tako jasnih dokazov. Na kratko bom povedal nekaj o teh treh področjih, kar zadeva vzdržnost poslovnih modelov. Okolje dolgih ali dolgo okoli nizkih obrestnih mer pritiska na dobičkonosnost finančnih institucij in tudi na njihovo solventnost. Naprimer, to so pokojninski skladi z unaprej določenimi zaslužki in čelanska zavarovanja z zajamčenim donosom. In to ne, negativno vpliva na dobičkonosnost bank, zato ker so obrestne mere tako nizke in zato, ker je tudi neto prihodek nizek. Glede na to, da smo v obdobju nizke gospodarske rasti, več posojil morda ne bo uspelo nadomestiti vedno nižjih neto obrestnih marž. Prav tako obstajajo omejitve glede drugih virov prihodka in vprašanje, ali bo to lahko nadomestilo padce drugod tvegane za finančno stabilnost na finančnih trgih se lahko povečajo zaradi okolja, po, v katerem imamo nizke obrestne mere, zato ker ljudje iščejo donos. To bi se lahko zgodilo, če iskanje donosov vodi do naslednjega. Krepitev dolga, stekanje naložb v tvegana sredstva in negotovost glede temeljnih cen sredstev zato bi se lahko pojavilo tveganje za ponovno vrednotenje sredstev in to bi lahko vplivalo na bilančne vsote tržnih udeležencev. In nizke obrestne mere bodo verjetno tudi pospešile tranzicijo na bolj tržno osnovano strukturo. Prenos dejavnosti proti nebančnemu sektorju vključuje prednosti, ki jih imenujemo funkcija rezervnega kolesa, ampak To prinaša tudi tveganje za večjo občutljivost na tržne šoke. Poročilo SRB prav tako predstavlja več političnih opcij za to, da bi ublažili ali preprečili, da bi se pojavila ta tveganja, ki sem jih opisal. Zelo pomembno je, da upoštevamo politične opcije z holističnega pogleda in tudi z sistemskega vidika, zato ker so tveganja in potreba po blaženju regulative povezana. Politične možnosti SRB-ja se posvečajo temu, da bi povečali odpornost finančnih institucij, vključno z možnostjo ponovnega ohranotenja, okrepiti treba tudi okvir za reševanje finančnih institucij, prav tako pa je treba izboljšati spremljanje tvegan. Vendar politične opcije, o katerih se govori v poročilu, ne smejo biti obravnavane kot priporočila SRB-ja. To stoje le niz predlogov, ki bi jih lahko ustrezni deležniki upoštevali pri svojem odločanju. Politične možnosti vključujejo ukrepe, ki bi jih lahko izvedli na kratek rok. In v nekaterih primerjih je to že vključeno v obstoječe delo SRB. Vlagali bi lahko tudi v dolgoročne projekte, katerih namen je, da bi ocenili in blažili sistemska tveganja poročilo SRB prav tako upošteva, da je treba zapolniti vrzeli na področju podatkov. Dejstvo je, da smo izvedli veliko regulativnih reform v zadnjih letih in to je izboljšalo razpoložljivost podatkov za namene nadzora v številnih sektorjih finančnega sistema Evropske unije. Vendar nekaj podatkovnih vrzeli je še vedno treba zapolniti in Spremljanje makrobonitetnega tveganja je treba ukrepiti v tesnem medinstitucionalnem sodelovanju, izkoristiti pa je treba vse vire podatkov, ki jih imamo zdaj in ki jih bomo imeli kasneje, naprimer v okviru EMERja in UAIS. Zahteve glede razkrivanja podatkov in razumevanja zadolženosti sta zelo pomembna. Če vse to upoštevamo, vam lahko zdaj povem, da SRB že ukrepa na področju zapiranja teh vrzeli. Danes bomo objavili priporočilo, ki pokriva tako komercialna nepremičnine kot tudi stanovanske nepremičnine. Želimo ustanoviti bolj harmoniziran okvir za spremljanje nepremičninskih trgov v Evropski uniji. SRB bo objavil tudi osem nepremičnine, opozoril specifičnih za države v zvezi z srednjeročnimi tveganji v stanovanskem nepremičninskem sektorju. Ta opozorila bomo poslali ustreznim ministrom v državah članicah. SRB ima pravni mandat, da poda opozorila, ko se pojavijo sistemska tveganja in mandat je tudi, da opozori na ta tveganja, če je to potrebno. Analiza je bila usmerjena naprej, Želeli smo odkriti, kakšne so ranljivosti, ki bi lahko vodile do finančne nestabilnosti, zato da bomo lahko še pravi čas izvedli ukrepe, ki bi bili potrebni za to, da preprečimo, da se tveganja pojavijo. Ključne ranljivosti, ki jih je odkrilo poročilo SRB, se navezujejo na zadolženost gospodinstv in na sposobnost gospodinstv, da odplačajo svoje hipoteke. Prav tako pa je treba upoštevati dinamiko cen na področju stanovanskih nepremičninskih trgov. Zato gospodinska zadolženost in stanovanski nepremičninski trgi se razvijajo več let, več časa traja, da se razvijajo do kritičnih ravni, ampak v primeru šokov se lahko ranljivosti hitro materializirajo, naprimer v obliki nižje potrošnje na področju gospodinstev, na področju neplačevanja posojil in tudi pri pacih cen. Ranljivosti na področju nepremičninskih trgov so različne pri osmih državah članicah in SRB jim bo seveda pomagala pri tistih vprašanjih, ki so predvsem specifične za posamezne države. Tudi če so ranljivosti, ki smo jih odkrili, v splošnem takšne, da se naj ne bi pojavile na kratki rok, je mogoče politične ukrepe sprejeti vseeno k malu zato ker so makrobonitetni in drugi ukrepi na področju gospodarske politike bolj učinkoviti, če se uvedejo v dobrih časih. Na koncu želim povedati še nekaj. SRB bo še naprej izvajala svoj mandat makrobonitetnega nadzora finančnega sistema Evropske unije, vključno z odkrivanjem ranljivosti za finančno stabilnost, ki so specifične za posamezne države institucionalni ustroj SRB omogoča, da izvaja medsebojni pritisk in ukrepa proti nedejavnosti. To vključuje izdajanje opozoril, če se pojavljajo sistemska tveganja, ki jih je treba rešiti. In seveda izdajamo tudi priporočila za morebitne ukrepe. Hvala lepa za pozornost, zdaj pa bom odgovoril na vaše vprašanje. Uh, Najlepša hvala, kolege. Moramo pozoriti, da moramo zaradi časovne omejitve dovoliti samo minuto in pol vsakemu, ki želi zastaviti vprašanje. Najprej gospod Kircos. Dragi. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovani gospod Dragi, ukvarjate se tudi s sistemskimi tveganji ki so povezana z nebančnimi institucijami in bančništvom v senci. Kaj menite, kako dolgo bo trajalo, da se oblikuje celovita politika za upravljanje s takšnimi tveganji, kajti oba sektorja, sektor nebančnih institucij in bančnično v senci se razvijata? Hvala. Thank you. The Hvala. Ta diverzifikacija na področju nebančnih institucij in bančništva v senci ponuja priložnosti, pa seboj pa prinaša tudi tveganja, ki jih je treba spremljati. Tu gre predvsej, predvsem za tveganja zaradi prekomernega vzvoda in zaradi prevelike sistemske vzajemne povezanosti, ki je še tako, toliko bolj občutna v finančnih skladih in bančništvu. Tudi neusklajenost instrumentov je zaskrbljujoča, predvsem, ko gre za nekatere sklade, ki delujejo na podagi obveznic. Julija 2016 smo pripravili prvo srečanje spremljanja bančništva v senci in naša analiza je bila osredotočena na dva pristopa. Preučili smo različne komponente bančništva v, v senci, naprimer instrumente za listinjenje in eh, alternativne finančne institucije. Delamo na tem, da bi oblikovali sistem za spremljanje bančne šva v, se, v senci prek eh, Emirja in prek direktive o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov. Kako dolgo pa bo to trajalo? Kot vidite, vsi zadevni akterji na področju makrobonitetnega nadzora že kar nekaj let delajo na področju bančništva v senci in ne bančnih institucij. Tako da je zelo težko reči, kdaj bodo vidni rezultati. Datuma nimam na voljo. Gre pa za prizadevanja, ki potekajo več let. In kot uh, eh, nekdani pred, predsednik EFSB, sem tudi sam videl, kako se je spremenilo okolje, pa tudi miselnost. Okolje je veliko bolj naklonjeno spremljanju in oblikovanju makrobonitetnega okvira tudi za bančništvo v senci. Hvala. Hvala. Upam, da bomo kmalo lahko imeli pozitivne rezultate glede nebančnega sektorja. Sedaj pa Pervanš Peres. Zanimivo slišati oceno strani predsednika Dragija, kar zadeva pogajanja večet na finančnem okviru. Sama imam vprašanje v zvezi z delovnim programom komisije. Namreč tam se omenja tudi revizija European Financial Stability Facility. Zanima me, kako mislite, da bi se komisija morala lotiti tega vprašanja? Sami ste omenili nepremičninski trg. Ali mislite, da obstajajo kakšni specifični sektori, na katera bi se morali osredotočiti, kjer je naprimer nadzor nad sistemskimi tveganji premalo zagotovljen v okviru zakonodaje? Se vam zdi, da bi potrebovali dodaten nadzor? Uvodoma ste ustrajali na tem, da nimate pristojnosti, izvršnih pristojnosti oziroma binding powers, kot ste vi rekli. Se vam zdi, da obstajajo določena področja, določeni vidiki, kjer bi se morala zakonodaja spremeniti in kjer bi vi morali imeti pristojnost, da posredujete, če je treba? Seveda zavezujočimi odločitvami. Well, to the answer to the second question, uh, No, če najprej odgovorim na drugo vprašanje. Nasplošno mislim, da ni treba spreminjati trenutnega namena e SRB. To naj ne bi bil organ za sprejemanje odločitev, temveč bolj forum za izdajanje priporočil oziroma opozoril. Gre torej za institucijo, ki ima to, kar bi vi opisali kot mehko moč. Ne izdaja pa obvezujočih odločitev, kajti tu gre za nacionalne organe in komisijo ter Evropsko centralno banko, ki ima takšne pristojnosti tu. In tu se že tako drenja veliko institucij, ki lahko sprejemajo odločitve na tem področju. Mi pa menim, da naše naloge opravljamo zaenkrat zadovoljivo. Glede glavnih tveganj. Glavno tveganje, kot sem dejal že prej, je tveganje za vzpostavitev ovir za rast. To je tisto glavno tveganje. To pa lahko na to vpliva tudi na vzpostavitev eh, resnih eh, tveganj za finančno stabilnost. To je ključni element, ki ga je treba upoštevati danes. Kot eno izmed tveganj pa vidimo tudi slabitev zavarovalnic in pokojninskih skladov in do določene mere tudi oslabitev eh, bilanc posameznih bank. Potem se pojavlja še tveganje ponovnega ovrednotenja posameznih sektorjev. Seveda bo do takšnega pravrednotenja prišlo tako ali tako, vendar pa lahko, da bo to pravrednotenje zelo dramatično. Potem vidimo tudi tveganje na področju nepremičninskega sektorja in eh, kot nadaljne tveganje vidimo tudi možnost prenosa kontaminacije iz bančništva v senci v splošno bančništvo. Ta tveganja sicer ni nujno, da se bodo uresničila, vendar pa so to potencijalna tveganja, ki jih e SRB obravnava. Eh, Hvala. Gospod predsednik, spoštovani gospod Dragi. Monte de Paši je imela srečanje delavšnikov in eh, odobrili so se za izdajo peti delnic v višini pet eh, milijonov evrov zaradi obložitve tveganja in čeprav razumem, morajo do konca mm, leta zmanjšati tveganje, ker je to banka, ki je trenutno najšipkejša v Evropi. In eh, ta načrt nas skrbi, kako bo z zasebnimi vlagatelji. Delnice te banke so od leta 2009 padle za 99 odstotkov. Tako da se naše vprašanje glasi, ali bo ta načrt prepričal vlagatelje in ali jih bo privabil. In še drugo vprašanje, ki gre v isto smer, je pa bolj splošne narave. Rešitve, ki temeljijo na trgu za najbolj prizadete banke v Italiji zaradi. Mm, neprofitnih eh, dolgov? Ali bomo lahko zagotovili večjo stabilnost za italijanske banke? In potem še zadnje vprašanje glede referenduma. E SRB, ali e SRB razmišlja o vplivu na italijanski bančni sektor? Ali preučujete tudi najhujše scenarije? Hvala. Hvala. Ja, glede prvega vprašanja se moram odzvati takole, žal ne podajam odgovorov glede posameznih institucij in glede drugega, tretjega vprašanja je odgovor ne, tako da nam ostane še drugo vprašanje. Pravzaprav me sprašujete, ali bi morali razmišljati o tržnih rešitvah. Glede na regulativni in zakonodajni okvir Evropske unije, bi morali vedno razmišljati v prvi vrsti prav o tržnih možnostih. Hvala, gospod Šambon. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa tudi gospodu Dragiju, kjer je še enkrat prišel k nam in nam pomaga upravljati naše delo če se lotimo samega vira tega, kar ste tudi sami omenili. Govorimo o Evropskem odboru za sistemska tveganja ISRB. Obstajajo različna mnenja, poteka razprava s tem v zvezi. Vse se vrsti v smislu, da ta odbor ne bi smel imeti izvršnih pristojnosti. Vi imate drugačno mnenje prav, ampak vseeno imamo vtis, da so tveganja po vseh teh letih še vedno zelo visoka, zato ker nismo sprejeli ustreznih ukrepov, da bi uredili finančni sistem. Poleg tega se soočamo s tem stalnim tveganjem v smislu too big to fail, da so enostavno posamezni akteri preveliki, da bi propadli. Poleg tega obstaja še en niz tvegan, vezani so, vezana so ta tveganja predvsem na negotovost. Niti trgov, niti državljanov nismo uspeli pomiriti s stresnimi testi. Namreč uporabljajo se različne metodologije, pač odvisno od tega, ali gre za regionalne akterje ali pa se uporabljajo različne metodologije, tudi odvisno od tega, kje se posamezni akter nahaja, v kateri državi. Glede italijanskega problema niste želeli izreči svojega mnenja? To bi bilo vse. Hvala lepa, gospod predsednik, sem že zaključil. Thank you. Um, on your first question. Uh, Hvala. Glede vašega prvega vprašanja. Veliko smo storili za to, da bi se spopadli s tveganjem prevelikih, da bi propadli. Kar nekaj velikih sprememb je bilo. Če si pogledamo čas pred krizo, nekaj let nazaj, so bila tveganja kapitalskih sredstev tam nekje okrog 7%, sedaj pa gre za 14 odstotkov. Veliko kapitalskih varovalk smo vzpostavili predvsem za evroobmoče, pa tudi nasplošno za celotno Evropsko unijo. Zakonodaja in regulativni ukrepi so bili sprejeti za, instrument, za instrumente, ki so preveliki, da bi propadli. Imamo TELAK in MRA, torej zmožnost absorbiranja izgub in tudi druge ukrepe. Ali smo storili dovolj, ne vemo. Namen kakršnih kolih prizadevanj za nadzor in spremljanje ni, da bi popolnoma preprečili naslednjo finančno krizo, ker ne moremo vedeti, odkot bo ta prišla. Lahko pa čim bolj okrepimo naš finančni in bančniški sektor. Ne bi se strinjal z vašo oceno glede bančnih eh, testov, da tega sistema ne uporabljamo enotno. To se uporablja zelo poenoteno in sledimo običajnim in splošnim pravilom, ki so na voljo. Verjetno mm, na te zadeve gledamo različno, ampak sam sem seveda pristranski. Nimamo pa nikakršnih dokazov, da bi prišlo do neenotne uporabe sistema stresnih testov. Papa Dimulis. Hvala, gospod Papadimulis. Najlepša hvala, predsed... predsednik. Bom spregovoril v grščini. Dragi, eparhije kremoti, tajdoke... Najlepša hvala. Gospod Dragi, bančne unije še nismo zaključili po vseh letih in sloviti tretji stebr nalož, je naložbeni stebr, stebr za zajamčene vloge. Komisija je predlagala določeno časovnico, da ne bi do, leta 2000, do konca leta 2014 izpopolnili ta zadnji stebr. Bi nam lahko povedali, kako je sedaj s to časovnico. Kolegi namreč v parlamentu menijo, da brez tega tretjega stebra ne bomo mogli zaključiti Evropske bančne unije in da bo prišlo do povečanja sistemskega tveganja. Kakšen je vaš pogled na to? Well, Po našem mnenju bi morali tretji stebr zgraditi zato, da bi zaključili z oblikovanjem bančne unije. Zmaševanje tveganja bi moralo iti tudi z roko v roki z delitvijo tveganja. Veliko ukrepov smo že sprejeli, naprimer telak, mrel in različne varovalke. Tudi Evropska centralna banka je upravila veliko dela glede izpostavljenosti posameznih držav. Gre pa za postopno delo. Nekateri ukrepi so tudi kontroverzni. So pa naša prizadevanja pomembna. In naj ponovim, res je, današnje prednostne naloge, prednostne naloge v očeh naših voditeljev so se preusmerile sedaj se ukvarjajo z bolj perečimi vprašanji, ampak to ni dovoljšen razlog za to, da pozabimo na tisto, kar je tudi pomembno. Preden se odzovemo na mm, pomankljivosti naše bančne unije, je treba zapolniti vrzeli v kapitalski uniji in eh, tretji stebr je eden izmed tega, teh prizadevanj. Okay. Molly Scott Cato? Nije. Potem pa David Coburn. You, Chairman, Draghi, nice. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod Dragi, lepo vas je ponovno videti med nami. Verjetno se zavedate pričanja enega izmed žvižgačev glede Union Credit v, na Irskem. Zanima me, ali ste bili obveščeni o tej zadevi strani italijanske centralne banke ali pa so vam to preprečevali ali je irski obveščen revizor obveš, obvestil o tem um, italijansko centralno banko ali ne. To je zaskrbljujoče. Glede na to, da je Union Credit ena največjih italijanskih bank. Rad bi slišal vaš komentar na to. In, uh, in last... Hvala. Na zadnjem sestanku v Strasburu sem se odzval na to vprašanje, ki ga je zastavil gospod Flanagan če se prav spomnim. In dejal sem, da pripravljamo pisni odziv in da mu bomo odgovor poslali v pisni obliki, tako kot vedno. Um, well. Ja, bi lahko to poslali vsem, tudi meni. Res me zanima, kako je s tem. To me res skrbi, kaj ti gre za pomembne novice iz italijanskega bančnega sektorja in takšne zadeve je treba spremljati tu, tu ima vlogo tudi e SRB in treba je zagotoviti ustrezno izmenjavo informacij o bankah, glede na to, da ste član e SRB. Morate zagotoviti, da sistem deluje dobro. Številni tule bi radi dobili več podrobnosti in bolj kakovostne informacije. Še enkrat pa najlepša hvala, da ste z nami. Danke für Sie, Trikwilen Grafsalen, eh, nach der Kennemanns. Hvala. Zanima me, kako je z revizijo ene izmed direktiv, na kateri dela komisija. Gre za makrobonitetni okvir. Posvetovanje je potekalo 7. novembra in veliko sodelujočih se je tega srečanja odeležilo. 27. novembra je komisija objavila tudi sporočilo. Če sem ga prav razumel, bo model nacionalnih pristojnosti ponovno prenesli na evropsko raven, čeprav so bile zadeve seveda zapisane eh, bolj vljudno. Šlo je za to, da je treba zagotoviti ustrezno razmerje med eh, nadzorom na ravni Evropske unije in eh, nacionalno fleksibilnostjo. Gre torej za prizadevanje za ravnotežje, ampak bojim se, da bo to ravnotežje vključevalo tudi spremembo instrumentov in krepitev vloge e SRB-ja kot nadzornega organa v celotnem ustroju. Zanima me torej, ali prihaja do počasnega prenosa pristojnosti sporočilo komisije pravi, da pristojnosti nacionalnih organov sodijo na področje pristojnosti držav članic bolj kot eh, na raven Evropske unije. Ali boste torej pristojnosti prinesli na evropsko raven, čeprav bi bilo bolj primerno, da se ohranijo na nacionalni ravni? Um... Hvala. S tem nisem seznanjem. Lahko pa povem samo to, kako se je na pregled odzval odzval naš odbor. Mi smo orisali prednostne naloge za naš odbor. Dejali smo, da bi moral biti odbor še naprej tesno povezan z Evropsko centralno banko in to ni povezano z nikakršnim prenosom pristojnosti iz nacionalnih ravni na nacionalno raven. Splošni odbor mi je moral biti se, ved, se še vedno splošno zastopan in SRB mi je moral delovati kot forum za sodelovanje med institucijami in to ne posega v porazdelitev pristojnosti, to ne gre za nekakršen prenos pristojnosti. Spregovorili pa smo tudi o sprožitvenih mehanizmih, ko gre za instrumente v bančnem sektorju, glede na trenutni regulativni okvir. Tu smo podali samo svoje mnenje, spet tu tudi ne gre za prenos pooblastil. Gre za vprašanja, ki jih je zastavila komisija in mi smo na, nja, na nje preprosto odgovorili. Makrobonitentni instrumenti obstajajo tudi izven bančnega sektorja za določene selektivne namene. Dejali pa smo, da bi morali vzpostaviti tak makrobonitetni nabor orodij tudi izven okvira tradicionalnega bank, bančništva. Bančništvo v senci namreč eh, je v porastu in treba je zagotoviti nekakšen okvir za izvrševanje v makrobonitetnem pogledu. Kdo bo v tem primeru izvrševal ukrepe? Bodo, bo to komisija, bomo to mi, bodo to nacionalni organi? To so vprašanja, ki jih zastavljamo, nimamo pa še odločitev. Torej, niste igrali, odigrali nikakršne vloge v razpravi glede porazdelitve pristojnosti med komisijo in državami članicami? Ne graste nikakšne vroge? The... Ja, svojo vlogo smo igrali, ukolikor smo se pač samo odzvali na vprašanja, ki jih je zastavila komisija. Sorry, only... Ja, šlo je za javno posvetovanje. So strict, I... Zelo ste strogi, gospod predsednik. Sorry, yeah. Ja. ja, moram biti, zmanjkuje nam časa. Tomas? Najlepša hvala, bom spregovoril v nemščini. Gospod Dragi, mandat, ki ste ga izpostavili glede mm, tvegan, dejali ste, da v primeru tvegan mm, izdate opozorila. To je nesporno in to nam lahko pomaga, ampak mm, nihče ni izoliran od ostalih, kar pomeni, da nosimo skupno globalno odgovornost in iz tega sem izpela svoje vprašanje vprašanje. Od um, referenduma glede Brexita je veliko nihanj in nejasnosti na trgu. In zaradi rezultatov v ZDA so tveganja še toliko večja. In uh, spregovorili ste tudi o um, nepremičniškem moguru um, Donaldu Trumpu, ki je sedaj postal predsednik. In uh, sedaj želi predsednik Trump um, prenehati z razpravami o trgovinskih eh, sporazumih, bodi si, da gre za TTIP ali pa TTP. Prav tako vidimo, da nimamo več dinamike rasti, kar ste izpostavili kot eno izmed glavnih eh, tvegan. Nejasna je tudi situacija bančništva v sektorju. Mi pa ukrepamo na tem področju v Evropski uniji, v ZDA pa ne. Tako da me zanima, kako ocenjujete ta ameriški pretirani protekcionizem. Ali iz tega ne izvira veliko tveganje, mar ne bi mogli tudi mi spremeniti našo gospodarsko politiko? Ali ne bo to poseglo tudi v finančno stabilnost Evropske unije? It's, it's Na to vprašanje ni enostavno odgovoriti. To bi od nas zahtevamo, da predvidevamo, kakšne bodo politike, ki zaenkrat še niso oblikovane. Tu gre za špekulacije o politikah na podlagi volilnih kampanj. Nismo pa še prišli do tiste faze, ko imamo jasna sporočila glede tega, kakšne te politike dejansko bodo v prihodnih letih. Vemo pa, lahko rečemo, da zaščita ne povečuje blaginje, ne povečuje dobrobiti ljudi. In v tem kontekstu se moramo vprašati, zakaj prihaja do tega valu protekcionizma. No, eden izmed odgovorov je zagotovo ta, da smo sprejeli globalizacijo, ne da bi upoštevali tiste, ki niso imeli koristi od globalizacije. In takšnih oseb po svetu je bilo veliko. Nauk ki bi ga lahko iz tega potegnili sedaj, je, da se ne vrnemo, da ne razvedjavimo nekaterih ukrepov zaradi protekcionizma, temveč to, da se osredotočimo na tiste, ki so kaj izgubili v procesu globalizacije. Pri tem pa ne smemo pozabiti na koristi, ki nam jih je to prineslo v zadnjih 20 letih. Hvala. Paul Tang. Uh, Hvala, predsednik. Gospod Dragi, specifično vprašanje imam glede listinjenja. Parlament je imel raz, obsežno razpravo glede listinjenja in veliko je bilo podpore glede tega, da se je treba iz krize tudi kaj naučiti. Parlament pa je bil tudi zaskrbljen, ker bi listinjenje lahko prispevalo Eh, nestabilnosti. Zaradi tega bi lahko prišlo do povečanja balonov pri sredstvih. Ali se lahko strinjate s tem, lahko razumete takšne pomisleke? Bi vaš odbor lahko storil kaj, da bi odpravili takšne pomisleke? Parlament namreč razmišlja o tem o situacijah, ki bi lahko nastale. Vaša vloga, vloga kot SRP, pa je, da takšne situacije spremljate. Ja, dejstvo je, da smo v kontekstu listninjenja zaobjemali zelo različne situacije. Listninjenje v ZDA, pa tudi v Evropski uniji. hipotekarni krediti so bili rezultat um, listinjenja. In včasih je bilo zelo težko ugotoviti njihovo vrednost in tudi spodbude za tveganja so bile neprimerne. Banke niso prevzele veliko tveganja. Takšna je bila situacija v ZDA. Naše listinjenje pa je bilo popolnoma jasno, transparentno, pregledno. Enostavno je bilo določati cene. In to vidite tudi iz števila stečajev. V ZDA je štirikrat več instrumentov listinjenja podleglo, kakor v Evropski uniji. Sicer natančnih informacij nimam. Listinjanje je zelo močan instrument za povečanje števila stečajev kreditov in za zagotavljanje posojil eh, podjetjem in MSP-jem. Vidimo, da smo iz splošnega nabora instrumentov za listinjenje oblikovali instrumente, ki so zelo pregledni. Po našem mnenju je predlog komisije zelo dober. Uh, In ravnotežje med tveganjimi in koristmi, ki jih predlaga komisija, je dobro. Pri tem se upoštevajo določena tveganja in makrobonitetni veliki. Glede na to, da so obrestne mere tako nizke, pa ne računam na to, da se bo ta instrument kaj znatno razvil. Če dovolite, da nadaljujem. Ena izmed stvari, ki je bila zazgrpljujoča, je bila ta, da kljub številnim izgubam v Evropi še vedno vidimo delni propad trga in tega nismo nadoknadili. To pa ne prispeva k stabilnosti. Ta standardna primerjava med ZDA in Evropsko unijo mi ne pomaga. Predsednik SRB mora odigrati svojo vlogo in zagotoviti robusten in likviden trg, ne samo v dobrih časih, tudi v težavnih. Ja, če je listinjenje dobro oblikovano in če je tveganj, stopnja tveganja primerna, to poveča kreditne tokove in omogoča zagotavljanje posojil v realnem gospodarstvu in to seboj prinese pozitivne rezultate. Da pa bi ta del trga okreval, je treba najprej zagotoviti mm, više obrestne mere in uvesti tudi regulativne spremembe za ta del trga. Prejšnja uredba je evropske proizvode in proizvode iz ZDA obravnavala enako, čeprav je šlo za popolnoma drugačne proizvode. In tu je treba zadeve prilagoditi, če se vam to zdi smiselno. Hvala. Kmalu bomo spregovorili tudi o tej temi, tako da bo jasno tudi stališče parlamenta. Tako sedaj lahko zaključimo s tem dialogom. Najlepša hvala gospodu predsedniku Dragiju, ki je spregovoril kot predsednik Evropskega odbora za sistemskega tveganja. 29. maja 2017 se nam boste pridružili in eh, predsednik ECB kot predsednikice bila pa še nekoliko prej. Tako da najlepša hvala za ta zelo koristen dialog o monetarni politiki in za razpravo o Evropskem odboru za sistemska tveganja. Sedaj pa si bomo vzeli res čisto kratek odmor, samo dve minutki.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 Spoštovani kolegi, nadaljevali bomo s peto točko na dnevnem redu, obvestila predsednika. Informacije glede zadnjih trialogov. Glede prospekta je potekal zadnji dialog 5. novembra glede direktive o prospektu. Poteka je razprava glede področja uporabe, glede izjem opredelitev in glede izboljšanja prospekta, glede oglaševanja in objavljanja prospekta, tudi o obveščanju glede pravic potnega, izpotnega lista in dosegli smo napredek pri nekaterih točkah. Naslednji trialog je predviden jutri. Glede skladih uh, denarnega trga lahko z veseljem povem, da smo 14. novembra v petem trialogu dosegli dogovor med so zakonodajalcema po daljših razpravah, ki so potekale med julijem in novembrom. Ta dogovor je vzpostavil robusten okvir za tri tipe MFF-ov, ki jih predvideva uredba. Glede LTE, LTV, in nekaterih drugih skladov denarnega trga. Vsi trije tipi bodo, bodo imeli zagotovljeno večjo stopno preglednosti in nadzora, zahtevali pa se bodo tudi dodatne zahteve glede sinavov in linavov. Namen novega okvira je, da bi bil MFF bolj odporen v časih krize in odpora na, na sistemska tveganja. Na podlagi tehničnega dela sedaj pripravljamo zadnji pregled eh, tehničnih vidikov. Novi dogovor bo predložen v obravnavo obra, obra, odpora, takoj ko bo to možno. In v prvi četrtini leta 2017 bomo zadevo pridružili na, na plenarno zasedanju. Hvala Nini Gil za opravljeno delo in za dober rezultat. Potem skupno srečanje odbora za proračun in ekon. To smo predstavili. Skupno srečanje glede proračunske razsežnosti Evropske. Evrskega območja je bilo predstavljeno in bo sedaj potekalo 8. decembra. Čas sestanka bo kmalo objavljen. Skupni odbor Ekon in Libe v četrtek 1. decembra bo potekal od 8. do 9. Gre za os predstavitev osnutka poročila glede direktive o denarnih posojilih. 29. novembra namreč tega srečanja nismo mogli imeti, zato so se koordinatorji Ekona odločili, da bo srečanje potekalo v četrtek od 8. do 9. zjutraj. Dnevni red pa boste dobili v kratkem. Tako, to je vse, kar se tiče obvestil. Točka 6 dnevnega reda. Tu vas moram vprašati, ali lahko potrdimo zapiske srečanja 26. septembra, 28. septembra in 10. in 11. oktober 2016. Dobro, hvala, zapisniki so potrjeni. Sedaj lahko nadaljujemo sedmo točko na dnevnem eh, redu. To so pripi. Komisija je predlagala, da se spremeni datek začetka veljavnosti uredbe o pripih. Po ugovoru parlamenta, ki je bil podan 8. septembra. Svet je na ravni koreperja že nakazal, da ne naverava ugovarjati ali spremeniti predloga komisije. Kot veste, smo v naši resoluciji septembra komisijo pozvali, da razmisli o tem, da bi premaknili datum začetka uporabe zaradi sprememb na prvi ravni. Tako da v skladu s členom 51 poslovnika lahko nadaljujemo s tem postopkom, kar pomeni, da bo poročevalka sedaj predstavila svoj predlog in na to bomo nakratko prisluhnili tudi mnenjem poročevalcev v senci in predstavnikom političnih skupin. Glede na razpravo lahko na to morda podpremo besedilo brez sprememb. Najprej predajam besedo gospe poročevalki, gospe Beres, prosim pour cet examen qui... Hvala lepa, gospod predsednik. Kratka bom, zato ker ste sami že pravzaprav povedali vse tisto, kar je treba povedati v zvezi s tem postopkom. 14. septembra smo sprejeli resolucijo s tem v zvezi, zato bi vas rada zgolj opozorila na odstavek 4. To je odstavek, na katerega se sklicujemo tudi v svojem predlogu. Četrti odstavek jasno navaja, da ne želimo na novo odpirati zakonodajnega postopka na ravni ena, razen če gre za prenos dneva začetka veljavnosti. Toliko glede tega vprašanja. Gre za slavne dokumente. Kot rečeno, besedilo lahko sprejmemo brez predlogov sprememb. Na koreperju so se s tem strinjali, tudi svet bi moral sedaj zadeve potrditi. Na mini plenarnem zasedanju 1. decembra bomo mi o tem govorili in glasovali, potem bomo čakali na nove predloge komisije, ki jih bo upam podala čim hitreje, potem pa. Seveda čakamo na nov datum za začetek veljavnosti tega predloga, ki se nanaša na dokumente s ključnimi podatki o paketnih naložbenih produktih. Hvala lepa za jeles, gospod Balc. Najlepša hvala, gospod predsednik. Še krajši bom kot kolegica Beres. Tudi mi bomo podprli postopek, tako kot ste predlagali vi, bomo sprejeli vse skupaj, ELS bo postopek podprla, zato da bi komisija na to lahko čim prej podala svoj predlog. Hvala lepa. Gospod Jerzyk EKR. Hmm, Hvala lepa, predsednik. Nimam veliko dodati k temu, kar smo že slišali. S tem se strinjam. komisijo bi rad zgolj nekaj vprašal, če smem, eno vprašanje. In sicer, ko gre za delegirane akte v zvezi s pristojnostmi za posredovanje, to je bilo objavljeno v uradnem listu 29. oktobra. Začetek veljavnosti uredbe PRIPS bo predstavljen, potem ko bodo dodatni delegirani akti v zvezi s temi pristojnostmi za posredovanje sprejeti, bo ta uredba začela veljati. Sicer bi to tegnilo povzročiti pravno negotovost, kaj se bo dogajalo v tem umestnem obdobju. Zato me zanima, kako naj se vsi tisti, ki ponujajo paketne naložbene produkte za male vlagatelje, uh, in zavarovalne naložbene produkte obnašajo od konca decembra letos do 1. januarja 2018? Ali bo komisija nacionalnim nadzornim organom in EOP podala kakšne smernice? Zanima me, kakšen bo postopek. Hvala. Hvala lepa. Predlog, o katerem govorimo, se nanaša zgolj na začetek veljavnosti uredbe komisija je z nami. Zelo na kratko, če bi se odzvali na to vprašanje. Nihče drug ne želi besede, bi želeli vi besedo, gospod Lambert, v zvezi s tem? Ne, danes sem Sven Gigold. Kolegice in kolegi, malo me je zaskrbelo, kaj ti skoraj da celotna ekipa Ekona je bila pred dvorano na hodniku, tako da sem si mislil, no, vse me ne potrebujete tu, ampak ugotavljam, da vas je vseeno nekaj ostalo v dvorani, tako da sem se pravzaprav čutil zavezanega, da vstopim in vam posredujem pripombe, ki bi jih posredoval Sven, če bi bil danes na sestanku. Tri točke. Podpiramo predlog komisije v zvezi s tem, da se zadeva hitro razreši, vendar predlagamo, da se res zadeva preloži zgolj za eno leto. Kot veste, smo se strinjali tudi z tem, kar smo zahtevali v resoluciji, da se level 1 ETS zavrne. Glede teh rešitev, ki jih predlagate, pa bi mi rekli, da je bolje, da se držimo dogovorjenega besedila, Še posebej, če si pogledamo MIFID, veste, da smo imeli različna stališča. Mi smo zavrnili delne ETS-e predvsem zaradi pomislekov, ki jih imamo glede primernosti teh scenarijev, ki so smerjeni v doseganje uspešnosti, zlasti z vidika varovanja potrošnikov. Mislim, da je komisija vnesla spremembe, ki ustrezno naslavljajo ta vprašanja. Sedaj pa sklepamo, da bo prišlo do celovitega in pravočasnega izvajanja tega pomembnega zakonodajnega akta. Hvala lepa za vašo no, čudovito pozornost. Kakšna tišina. Hvala lepa, da se niste pridružili družbi izven dvorane. Ekon je tam, kjer ste vi. Komisija. Thank you. Hvala lepa, gospod predsednik. Kar zadeva delegirani akt za pristojnosti posredovanja za EOPO. V MIFID 2 so te pristojnosti opredeljene, tu smo jih zgolj nekoliko drugače opredelili in jih na novo umestili v besedilo iz praktičnih razlogov. Še enkrat smo si pogledali, kaj se dogaja z začetkom veljavnosti, s tem datumom. Mi smo predlagali, da bi spremenili datum začetka veljavnosti za level 1. Pravniki so rekli, da pri level 2, torej pri ravni 2, tega ne moremo storiti, da so zadeve neizogibne, tako da bomo tudi tu zadeve premaknili tako kot pri level 1. Še ena pripomba gospodu Lambrcu. V tem trenutku zelo tesno sodelujemo tudi z ESAS, predvsem, ko gre za te štiri točke, ki se omenjajo v resoluciji, sem sodijo tudi ti scenarij usmerjeni v doseganje rezultatov. Najlepša hvala. V luči te razprave se mi zdi, da lahko podam predlog skladno s členom 50 prvim odstavkom, da sprejmemo to besedilo brez sprememb kot veste, člen pravi, da po nadaljni obravnavi predloga predsednik lahko poda predlog, da se besedilo spreme brez predlogov sprememb, razen če vsaj desetina članov odbora temu nasprotuje. In predsednik odbora bo to tudi predlagal parlamentu skladno s členom 152. odstavkom. Nikogar ne vidim, ki bi ogovarjal temu mojemu predlogu, tako da lahko to besedilo sprejmemo brez sprememb. Besedilo bomo predstavili na plenarnem zasedanju. Najlepša hvala. S tem smo zaključili to razpravo. Jutri zjutraj začnemo ob devetih. Hvala lepa, sestanek je zaključen.